Ladies and gentlemen. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje, lep pozdrav. Vse bi vas rada pozdravila na drug del današnjega zasedanja, ki bo govoril o združevanju dela in eh, zasebnega življenja, trajnostno delo v času življenja sem Marjan Herkin in eh, znama sta, eh, zna, znana so sedaj pomembni gosti, ki jih bom predstavila k malu. Ampak eh, najprej bi še vzela dve minutki za krajše obvestilo. Malce smo zamudili, ampak bomo kasneje čim bolj točni. Torej, danes bomo govorili o življenskem ciklu in pristopu, ki to spoštuje, kar je zelo pomembno za vse nas. Slišali smo dopoledne, da je to bolj pomembno za ženske kot za moške zaradi eh, družinske situacije, ampak to se vsekakor spreminja. Prav zato je kakršenkoli pristop, ki ga izberemo, dobro, da je enak za oba spola. Kakšne možnosti so torej pred nami na evropski ravni? Govorimo o starševskem dopustu. Tukaj bomo, bo komisija verjetno objavila sporočilo glede ravnovesja med eh, družinskim in zasebnim življenjem. Juncker je že govoril o svežnju glede eh, socialnih pravic. Upamo, da bomo tukaj imeli nekakšno direktivo o tej temi. Govora je tudi o tem, kako pomagati starejšim delovcem, da ostajajo dal časa del delovne sile. Prejšnji teden sem bila na konferenci v Sloveniji, kjer smo si to tudi ogledali. Govorili pa smo tudi o eh, pokojninah ali so trajnostne in kako eh, se to razvija. Ogledali se bomo tudi zdrava delovna mesta, pred nami je direktiva o kancerogenih snoveh in tako naprej. Govorimo tudi o različnih veščinah, ki jih morajo delavci imeti, kako jih pridobiti. Potem je tukaj še konvencija o pravicah oseb z invalidnostjo, ki jo je Evropa pravkar ratificirala in ki prinaša določene zaveze. Boj proti diskriminaciji je vedno aktualen in pa tudi um, primerno delo, minimalna plača. Vprašanje je, kako lahko te teme izkoristimo za preprečevanje revščine. Pred nami je tudi izziv digitalne dobe, digitalne družbe. Danes dopovdne sem govorila na konferenci podjetnic, ki so vključene v, cint, v, v sektor IKT. In ta sektor je zelo fleksibilen po eni strani, po drugi strani pa prinaša tudi veliko prekarnega dela in negotovosti. Vse to pa je nekaj, kar nas eh, skrbi in kar povzroča skrbi zaposlenim v tem sektorju. Prav zato je ta digitalni sektor si pomembno dodatno ogledati. Razmišljali bomo o tem, kako eh, zagotoviti primerno in eh, dostojanstveno delo. Sama bom predsedovala, z nami pa sta dva eh, zanimiva gosta. Najprej bom dala besedo Oleju Kristensenu, ki je član skupine SND in eden izmed pomembnejših članov odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. kot pravimo na irskem, včasih sama sebe prehitim, torej na moji levi je uh, Gret Vermeilen, ki je višja uradnica za delovne pogoje in industrijske zadeve pri Eurofundu. Izvolite. Ja, imam predstavitev, lahko gremo kar na naslednji eh, zaslon in tukaj bom uh, govorila o različnih vprašanjih, o katerih bo govora danes. Sedaj bomo govorili o povezavah med delom in delavcem in kako se to spreminja v eh, življenjskem ciklu. Govorili bomo o trajnostnih delovnih mestih, to je naš koncept, o tem, kako se naša delovna sila stara delo in zdravje, delavci z zdravstvenimi težavami in pa ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter eh, enakopravnost spolov. Eurofound ima koncept trajnostnega dela v celotnih vseh življenjskih obdobjih in tukaj sta dva pomembna koncepta. Prvič, zagotoviti želimo, da več ljudi sodeluje v trgu dela. Želimo torej vključujoč trg dela s katerim bi lahko dvignili stopnjo zaposlovanja. Kako bi lahko torej v trg dela vključili ljudi, ki danes ne delajo, naprimer tiste, ki imajo zdravstvene težave in podobno. Zagotoviti želimo tudi to, da ljudje lahko in si želijo delati vse do pokojninske dobe oziroma še kasneje, če si to želijo. Uspodbujamo osebnostne veščine, tako da lahko ljudje delajo čim dlje. Danes se bomo torej odsredotočili na pogoje, ki eh, omogočajo dobro delo in zaposljivost v celotnem življenjskem ciklu. To je povezano z preventativnim in proaktivnim pristopom, ki sta oba lahko koristna. Razmišljali bomo o tem, eh, kako smo zdravi na delovnem mestu in kako lahko specifične situacije upoštevamo, tako da bodo delavci lahko še naprej delali. tukaj imamo dva pomembna elementa. Prvo, delovno mesto in kakovost delovnega mesta. Anjes je o tem eh, že govoril danes zjutraj in o tem ste tudi razpravljali. Torej, dobri delovni pogoji, dobra kakovost zaposlitve sta ključni za delavce, tako da lahko delajo tam v njihovem celotnem življenjskem ciklu. To lahko storimo preko dobrih politik, zakonodaje, kolektivnih pogodb in tako naprej. Ampak kot rečeno, o tem ste že govorili do povdne. Morda pa se bo kaj ponovilo tudi sedaj. Rada pa bi se osredotočila na delavca, namreč želimo zagotoviti, da lahko delavci delajo v svojem celotni delovni dobi. To pa pomeni, da moramo upoštevati okoliščine in situacijo glede njihovega življenjskega obdobja in kako se to spreminja. Ogledali si bomo delavce različnih življenjskih obdobjih, prav zaradi tega se mora delo včasih prilagoditi osebni situaciji in zdravstvenim težavam nekega delavca. To lahko naredimo s pomočjo politik, subvencij in tako naprej, o katerih se pogajajo socialni partnerji. Ti zdravstveni problemi so lahko povezani za službo, za delovnim mestom, lahko pa so tudi neodvisni od tega, naprimer, če ima oseba neko invalidnost, želimo zagotoviti, da se bo lahko vrnila na delovno mesto. Še nekaj, o čemer bi radi govorili, so um, odgovornosti za oskrbo, tako za otroke in vnuke, pa tudi za druge odvisne osebe, za katere je potrebno skrbeti, naprimer osebe z invalidnostjo, ostarile starše in tako naprej. To lahko rešimo na več različnih eh, načinov. Govorili bomo predvsem o delovnih praksah, praksah na delovnem mestu, s katerimi se lahko um, ljudje odločijo za boljšo ravnovesje med delovnim mestom, delom in zasebnim življenjem. Govorili bomo tudi o starševskem dopustu, dopustu za oskrbo, pa tudi o različnih eh, načinih oskrbe, kot so vrtec in eh, oskrba starejših oseb takšne inštitucije za oskrbo lahko pomagajo delavcem, da delajo dlje. Ni pa mogoče najti ene rešitve za vse zaposlene. Znižanje delovnega časa je tudi možna rešitev poleg različnih dopustov. Torej, kot rečeno, rešitev ni enaka za vse in ni enaka za osebe v različnih življenjskih obdobjih. Oskrba majhnih otrok je drugačna kot eh, oskrba starejših. Torej, ljudje potrebujejo različne prilagoditve delovnega časa v teh dveh različnih primerih. Potrebujemo torej različne rešitve, ki bodo odgovorile na ta različna vprašanja v življenjskih obdobjih. Kar se tiče povezave med delavci in zasebnim življenjem, o tem danes ne bomo govorili, ampak. Eh, dobro bi bilo razmisliti o tem, kaj se zgodi, če želi nekdo spremeniti delovno mesto ali pa če želi izboljšati svoje položaje. Tukaj imamo tudi poročilo o različnih delovnih pogojih, ki govori tudi o delu, starosti in trajnostnem delu. Torej, spoštovati moramo pogoje vseh delavcev in se prilagoditi, delovni sili, ki se stara. Torej, ogledati si moramo delovne pogoje eh, zaposlenih v vseh življenjskih obdobjih. Te se namreč razlikujejo. Mladi delavci so bolj izpostavljeni določenim tveganjem, naprimer fizičnim tveganjem. Druga tveganja so razporejena v celotno življenjsko obdobje nekega delavca, naprimer nočno delo, delo v smenah, intenzivno delo in tako naprej. Starejši delavci pa pogosto govorijo, povedo tudi, da imajo manj možnosti za usposabljanje, za napredovanje v karieri in za dodatno učenje. Torej, če želimo doseči, da bodo delavci lahko eh, na svojem mestu delali tudi pri starejših starostih, moramo to upoštevati. 73 odstotkov vprašanjih je povedalo, da lahko svoje delo opravljajo vsaj do 60. leta tiste po 55. letu smo vprašali, ali to lahko opravljajo še po petih letih. Istočasno to pomeni, da 27 odstotkov zaposlenih ne more več delati svojega poklica po 60. Eh, letu, po njihovem lastnem mnenju. Ta odstotek je višji pri moških kot pri ženskah. Torej, odstotek eh, je zelo podoben pri ženskih in moških, razen pri tistih, ki so starejši od 50 let, pri njih pa je lahko razlika celo 20 odstotnih točk. Pozitivna novica je, da 18 odstotkov ljudi želi delati, kolikor se pač da, torej do visoke starosti. Razmislili smo o tem, zakaj in ne gre samo zaradi finančnih razlogov. Nekateri si želijo tudi družbenih kontaktov in eh, želijo prispevati k družbi. Trajnostna zaposlitev je povezana torej z vsemi različnimi pogoji, ne samo z prihodki. Na desni strani vidite modre stolpičke. Indikator kakovosti zaposlitve je torej eh, tukaj narisan in trajnostna zaposlitev je povezana z različnimi indeksi, ki so prikazani na desni strani. Ti so pozitivni, lahko pa so tudi negativni, seveda. In ko smo si ogledali te pogoje dela posamezno, smo videli, da je intenzivnost dela delo v smenah, nočno delo, strah pred izgubo zaposlitve, nepravična obravnava in predvsem ustrahovanje na delovnem mestu, da so to negativni kriteriji in zaradi njih eh, ljudje pogosto odgovorijo ne, torej da ne bodo mogli delati do šestega leta. Podpora strani kolegov, priznavanje dobrega dela, to, da si lahko ljudje vzamejo dopust, z danes na jutri, da lahko poskrbijo za nujne stvari, pa so kriteriji, ki vplivajo na pozitiven odgovor pri tem vprašanju. Tukaj je na voljo tudi eh, zemljevid, ki prikazuje odgovore po državah. Bolj kot je država temno obarvana, višji je odstotek ljudi, ki menijo, da imajo trajnostno delovno mesto. Kot sem povedala prej, 73 odstotkov delavcev pravi, da bi lahko delali do 60. leta. Več kot 80 odstotkov delavcev je to reklo v Nemčiji, Portugalskem, Danskem, Švedski, Italiji in Irski. Manj kot 60 odstotkov pa je to reklo v Trčiji, Turčiji, Franciji, Sloveniji. Torej, to so bile države, ki so uh, imele najnižji odstotek. Če nadaljujem z naslednjo temo kakovost zaposlitve in zdravje. Povezava med kakovostjo zaposlitve in eh, zdravjem je zelo kompleksna in dvostranska. Torej, včasih pogoji dela vplivajo na zdravje, včasih pa zdravje vpliva na to, kakšno delo lahko delavci opravljajo. Nekateri delavci včasih hitreje izstopijo iz trga dela zaradi tega, ker zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo več delati. Zakaj je to pomembno? To namreč vpliva na zmožnost osebe, da bi še naprej delala in eh, vpliva na vključujoč trg dela. V naši anketi je vsak četrti delavec rekel, da delo slabo vpliva na njihovo zdravje odstotek je višji za moške 28 v primerjavi z 24 odstotki. 6 odstotkov delavcev ima tveganje za to, da pridobi negativne duševne probleme, mnogi pa izku, tudi imajo glavobole, slabosti in podobno zaradi eh, svojega delovnega mesta. 20 odstotkov delavcev v Evropski uniji ima dolgotrajno bolezen, ki traja šest mesecev ali več. To je seveda bolj veljavno za starejše delavce. 16 odstotkov eh, za mlade pod 35 in 25 eh, odstotkov delavcev starejših od 50 let ima dolgotrajno bolezen. To je nekaj, kar moramo nujno upoštevati, ko razmišljamo o tem, kdaj lahko ljudje nadaljujejo za svojim delom. Ena tretjina delavcev je dejala, da se je njihovo delovno mesto prilagodilo njihovim zdravstvenim potrebam. Ena četrtina delavcev pa pravi, da si želijo v prihodnosti več prilagoditev. Torej, če nadaljujem z indikatorji, na levi imamo pozitivne, na desni pa negativne indikatorje. Oranžna barva je negativna, modra pa pozitivna. Torej, kar se tiče veščin in diskretnosti, tukaj se pogosto pojavljajo bolečine in težave z spanjem. Intenzivnost dela je uh, povezana z težavami pri spanju, pa tudi drugimi težavami. Tisti, ki jih je strah, da bodo izgubili svoje delovno mesto, imajo pogosto težave z zbujanjem po noči. In takrat pogosto tudi občutijo slabost. Tisti, ki imajo več eh, veščin in več eh, samostojnosti, pa imajo pogosteje glavobole in se zbujajo po noči. Sedaj pa si oglejmo povezave med delom in zasebnim življenjem. 19 odstotkov zaposlenih je uh, izjavilo, da imajo slabo ravnovesje med delovnim časom in zasebnim življenjem. 18, 80 odstotkov pa ima dobro ravnovesje. Uh, Moški bolj pogosto trdijo, da imajo slabo ravnovesje. Zakaj? Zato, ker ženske pogosteje izbirajo službo na tak način, da bo lahko ustrezala zasebnemu življenju. Ampak kasneje bom pokazala tudi, da ženske opravljajo več neplačanih služb. Ravnovešenost eh, med delom in eh, zasebnim življenjem je pomembna. Namreč za ljudi je pomembno, da se lahko hitro vzamejo dopust, pomembno je, da lahko delajo od daleč, od doma, naprimer, in da uporabljajo primerna urodja za to. Tukaj imamo tudi indekse glede kakovosti življenja in tam piše, da je večja kakovost eh, delovnega mesta povezana s tem, da je ravnovesje med delom in zasebnim življenjem dobro. Najprej imamo pozitivne aspekte in potem negativne. 15 odstotkov pravijo, da jih skrbi njihovo delo, 21 odstotkov delavcev pravi, da so preveč utrujeni, da bi opravljali gospodinska dela in da so utrujeni po službi. Tudi, če je delo preveč intenzivno, so ljudje pogosto zaskrbljeni. Vem, da nimam več veliko časa, tako da bom kar nadaljevala. Neplačeno delo je neenako porazdeljeno. Slabo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem je predvsem takrat, ko imajo ljudje otroke. Neplačeno delo je naprimer oskrba otrok, gospodinska dela in tako naprej. In takrat je veliko več takšnega dela in sicer se dvigne iz 5 ur na 20 ur, torej 5 ur, ko ni otrok, 20, ko so otroci. To se potem zniža, ko so otroci starejši, ampak razlika med poloma ostaja. Ko so ženske stare več kot 60, se to, ta količina neplačanega dela spet poviša. Povezava med delom in zasebnim življenjem je torej zelo pomembna. Upoštevati moramo specifi specifične zahteve in to na različne načine. Na delovnem mestu je to zelo pomembno, ampak eh, istočasno je pomemben tudi zakonodajni okvir, kjer se lahko to ureja. Različne potrebe se pojavljajo v različnih okoliščinah in zato potrebujemo tudi rešitve rešitve ne smejo biti enotne, ampak prilagojene osebam. In eh, nekatere izmed teh rešitev so lahko kratkoročne in ne rabijo biti dolgoročne. Enakost spolov je pomembna dimenzija, ki jo moramo spoštevati, če želimo, da bodo ljudje želeli delati še naprej, tudi v eh, visoki starosti. Tako za moške kot za ženske to velja. Kakovost delovnega mesta je pomembna pri zadovoljnosti, tako glede um, zdravja, kot tudi glede ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Well, Najlepša hvala. No, yeah. Yeah, And... Hvala. Torej, mislim, da je sedaj zelo jasno, zakaj je delo vašega, vaše organizacije tako pomembno. Identificirate tukaj ključne kriterije in eh, pomembna je tudi anketa, ki ste jo opravili. Imeli bomo eh, dovolj časa za razpravo, tako da sedaj ne bom eh, povzemala tega. Tako, sedaj pa bom dala besedo Oleju, ki je eden izmed eh, glavnih članov našega odbora na tem področju. Izvolil le. Hvala lepa. Jaz sem bil poročevalec pri Evropskem okviru za zdravje in varnost pri delu. Zelo pomembno je, da se trudimo še naprej, da razvijemo trajnostna delovna mesta. Izjemno pomembno je, da imamo dobro kakovostno dokumentacijo, kot smo slišali pravkar. Namreč le v tem primeru lahko tudi ukrepamo na teh zelo pomembnih področjih. Prav tako mislim, da potrebujemo minimalne pravne standarde, kar se tiče varnosti in zdravja na delovnem mestu v Evropski uniji. Tukaj moram dodati, da čakamo na komisijo, da bo ta pripravila svoj predlog resnično upam, da bodo pripravili ambiciozen okvir eh, na tem področju, ki naj bi bil objavljen decembra, ampak ne vemo še, kako bo izgledal. Mi kot politiki pa imamo tudi pomembno vlogo pri tem. Izvajamo lahko pritisk na komisijo, da bo ta res pripravila čim bolj ambiciozen projekt. varnost pri delu in eh, zdravje na delovnem mestu ima veliko podporo v Evropskem parlamentu, mi namreč mislimo, da je to pomembno vprašanje. Tudi delodajalci in zaposleni lahko storijo več preko socialnega dialoga. Tam lahko namreč eh, podajo dobre predloge. Seveda menim, da je pomembno, da se tukaj osredotočamo na kakovostna delovna mesta. Ponosen sem na to, da prihajam iz države, kjer lahko delavci dobro živijo od svoje plače. Ne glede na to, kakšno delo opravljajo, lahko živijo dostojno življenje. In mislim, da je prav to najpomembnejše. Slišali smo, da vsaka peta oseba nima kakovostnega delovnega mesta in ogledati si moramo plačo in delovne pogoje. Nekdo, ki mora delati dlje, zato da bo imel dostojne prihodke ali pa ki mora upravljati dve službi, zato da bo imel dovolj prihodkov, da se bo lahko eh, preživljal oziroma da bo lahko preživljal družino, potem to verjetno ni dobro. Pomembno je, da bolje upoštevamo tudi psihosocialne zadeve. Namreč, če želimo, da ljudje dlje časa ostanejo na trgu dela, moramo biti prijazni do njih, moramo jih upoštevati. Le na tak način bodo tudi želeli dlje časa delati. To je verjetno vsem nam v interesu. Različna podjetja, torej delodajalci, pogosto imajo možnost, eh, da bi delavce zaposlili za dalj časa. In ljudje veliko manj zbolevajo, če imajo dobre pogoje dela na delovnem mestu. Kar se tiče zdravstvenega zavarovanja in sistemov socialne varnosti, ti so zelo dragi v vseh državah članicah. To je velik strošek. In tudi te stroške bi lahko znižali, če bi imeli večje spoštovanje varstva in zdravja pri delu. Sam sem socialist in tudi iz vidika delodajalcev je pomembno, da zaposlene obravnavajo kot vir in ne kot strošek. Le na tak način lahko zaposleni razvijajo lastne veščine in pomagajo pri razvoju podjetja. Mislim, da je to zelo pomembno, da se osredotočimo na ta aspekt. Res pa je, da moramo tukaj gledati zelo široko in potrebujemo različne pobude strani socialnih partnerjev, politikov in drugih, torej, ki bodo pripravili in podprli takšne pobude. Hvala lepa, Ole. Nisem te želela prekiniti, ampak rada bi se čim bolj držala časa, tako da bomo imeli na koncu še možnosti za vprašanje. Tako, sedaj pa bi dala besedo Kristi Sedlaček, ki je direktorica Evropske agencije za zdravje in varstvo pri delu. Izvolite. All, uh, thank... Hvala lepa in hvala za to povabilo. Čestitala bi Eurofoundu za to poročilo in anketo, ki so jo opravili. Najlepše se jim zahvaljujem. Mi smo imeli priložnost, da smo te številke in rezultate študije prejeli že malo prej in prav zato smo lahko danes na spletni strani objavili novo orodje. Kmalo se bom vrnila k kontekstu, zakaj smo pripravili to orodje, ampak z tem orodjem lahko torej eh, prikažete različne zemljevide Evrope, ki prikazujejo te številke in podatke, ki so povezani z upravljanjem delovnih mest in eh, delovne sile, ki se stara. Torej, hvala za te res koristne podatke in hvala, da ste nam jih poslali malce pred objavo poročila. Naj pojasnim, kaj EU OŠA počne v kontekstu trajnostnih delovnih mest. Osredotočamo se predvsem na zdravje in varnost pri delu. vsako drugo leto organiziramo kampanjo za varno delovno mesto in lani smo tako začeli z kampanjo varno delovno mesto v vseh življenjskih obdobjih. Zaključujemo prvo leto te pobude in še, že sedaj vidimo, kako zelo veliko zanimanja prihaja iz držav članic tako iz strani vlad, socialnih partnerjev, podjetij in tako naprej. Vsi si želijo več informacij, izkušenj, več znanja in nasplošno si želijo pregledati, kateri inštrumenti, programi, pobude obstajajo na ravni podjetij, kako bi lahko začeli izvajati te ukrepe. Projekt smo pripravili na podlagi pilotnega projekta, Evropsko komisijo smo probosili, da izvede takšen pilotni projekt o varnih delovnih mestih eh, za vse življenjska obdobja, ampak ta se je osredotočil predvsem na starejše zaposlene. Analizirali smo torej situacijo v vseh državah članicah, pa tudi izven meja Evropske unije. Pregledali smo obstoječe pobude, ki obstajajo glede staranja delovne sile in ugotavljali, kako se to izvaja v državah članicah. Poleg tega smo želeli torej dodatne informacije glede politik, ki že obstajajo za uh, osebe, ki se želijo vrniti na delovno mesto. Nacionalne strategije, regijske in sektorske strategije smo torej pregledali, podpreti pa smo želeli tudi izmenjavo dobrih praks med podjetji. To je bilo izhodišče. Sedaj smo na spletni strani objavili 28 poročil po posameznih državah. To pomeni, da si lahko že sedaj ogledate, kaj se dogaja na nacionalni ravni. Pregledali smo različne najboljše prakse, različne študije primerov in tako naprej, pa tudi pripravili poročilo glede različnih politik eh, spodbujanja vračanje na delovno mesto. Še nekaj bi rada omenila, kar se tiče številk in eh, kakovosti delovnega mesta. Torej, kaj je pomembno za uspeh na tem področju? Mi smo pripravili pregled nacionalnih politik in strategij In rada bi omenila nekaj elementov, ki so tukaj pomembni. Tam imamo pomembno povezavo z kakovostjo delovnih mest. Najbolj uspešne države članice in teh je samo nekaj, torej, ki so zelo uspešne na tem področju. In zakaj so prav te uspešne? Zato, ker so pripravili celosten pristop v svojih politikah. To pomeni, da so različna politična področja vključili v svojo enotno politiko. In njihov glavni cilj je bil, da se vzdržuje zaposljivost in uspodbuja dodajanje veščin, tako da bodo vsi zaposljivi. Gre za javno zdravje, zdravje na delu, za usposabljanje in enako obravnavo ter nediskriminacijo. Tukaj je pomembno, da se spodbuja socialni dialog, da se takšni projekti koordinirajo in tako naprej. Sporočilo, ki je tukaj zelo pomembno, je naslednje. Skoraj vse države članice zvišujejo upokojitveno dobo. In tukaj bi radi povedali, da reforme v. Re reforme pokojninskega sistema niso smiselne, če se ne spoštuje vseh teh kriterijev, torej če se ne spodbuja zaposljivosti ljudi in eh, spoštuje pristop, ki upošteva celotno življenjsko obdobje. To so ti pomembni faktori in kriteriji za uspeh. To najdete tudi na naši spletni strani. Kar se tiče rehabilitacije in vračanja na delovno mesto, je slika podobna. Tukaj je morda malce več držav članic, ki so zelo uspešne, ampak eh, druge države bi lahko še zelo izboljšale svojo situacijo. Velja enako, da je potrebno pravni in politični okvir pripraviti tak, da bo eh, vključujoč, integriran. Posredovati je treba zgodaj, takoj na ravni podjetja. Pristop mora biti individualiziran, tako da bo vsaka oseba prejela pomoč, ki jo potrebuje. Potrebujemo pa tudi koordinacijske mehanizme, ne samo na politični ravni, torej ne samo sektorsko, ampak tudi na ravni podjetja. Če si ogledamo sisteme za rehabilitacijo in vračanje na delovno mesto, potem eh, je bilo za nas, za našo kampanjo najpomembneje, da bi ugotovili, kaj je za tako podjetja, zaposlene kot socialne partnerje najpomembnejše, zato da se vzpodbuja in izboljša zaposljivost v podjetjah. podjetjih. Kakšni so torej faktori tukaj? Tukaj vidimo ta pristop preko celotnega življenjskega obdobja. Torej, ne govorimo samo o starejših delavcih, govorimo o pristopu, ki velja za celotno življenjsko obdobje, intervencije pa so nujne na stopni podjetij. Zanimivo je tudi vključiti oceno tveganja, v katero se zapišejo vsa možna tveganja. Programi, ki so pomembni, so povezani z spodbujanjem zdravja zaposlenih, tisti, ki upravljajo varnost na delovnem mestu, se morajo povezati z kadrovsko službo, izboljšati je treba pogoje na delovnem mestu, tukaj je pomembna vodstvena vloga, Uspoštovati, spodbujati pa je potrebno tudi socialni dialog. Tako pa še nekaj zadnjih komentarjev. To je bila torej podlaga za našo kampanjo in pripravili smo nekaj sporočil za vse nivoje, ki so tukaj pomembni. Na koncu pa je najpomembneje, da se srečamo z podjetji in jim ponudimo možne rešitve. Kampanja za varno delovno mesto se je torej osredotočila na tri glavne cilje. Promovirati želimo trajnostno delovno mesto, tako da jim ponudimo obstoječe informacije, ki so že na voljo. Izpostaviti želimo, kako pomembno je delovati preventivno in to v celotnem delovnem ciklu. Ne smemo začeti šele pri delavcih, ki so starejši od 55 let. Poleg tega pa moramo zaposlenim pomagati tudi tako, da jim damo na voljo orodje in mehanizme, ki že obstajajo. Informirati jih moramo o tem, tudi v MSP-jih moramo biti aktivni, tako da jim pomagamo. Torej, vse to je mogoče, seveda pa se je potrebno malce potruditi. Potrebujemo podporo strani eh, uprave v podjetjih in potrebujemo dodatna finančna sredstva za to, seveda. Toliko z moje strani, najlepša hvala. Hvala lepa. Ja, videli smo dobro sodelovanje med Eurofoundom in EU-OSH. Samo pripomba. Naj ne bi prihajalo do sprememb pokojninskega sistema, brez da se ogledamo zaposljivosti vseh delavcev z vseh drugih vidikov. Hvala lepa za to. Dobro, sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam še eno kolegico iz odbora Empel, Tatjana Ždanoka, Zeleni. Prosim. Uh, uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi Eurofoundu za to, da ste nas zbrali tukaj in da ste nam predstavili to zelo zanimivo študijo. Seveda moramo iti še globlje ampak danes smo dobili kar precej informacij. Zakaj sem tu? Nedavno poročilo, sprejeto septembra, o ustvarjanju pogojev za trg delovne sile, ki so pomembni za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Odbor Impel pa tudi odbor FEM sta pripravila to poročilo, dva so poročevalca, Brinkevičevute. ime v litovščini se namreč spreminja glede na to, ali je ženska poročena ali ne. In jaz, torej, vedno so bile soporočevalke. Jaz sem pa z Latvije. Dve poročevalki torej iz vrst leve sredine, zeleni socialdemokrati in iz baljskih držav, Litva, Latvija. Vseeno, na koncu smo dobili široko podporo, samo konzervativci so glasovali proti, Vse ostale stranke pa so večinoma poročilo podprle. No in seveda skrajna desnica in neuroskeptiki so bili proti. Ostali pa so podprli poročilo. Kakšna je bila naša glavna zamisel? Poleg dela je zasebno življenje, tudi družinsko, pa ne samo družinsko, temveč tudi zasebno osebno življenje je pomembno. Ravno tako kot delo. Dobro ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem doprinaša k družbi in ekonomiji. To smo slišali tudi iz zaključkov te študije. Naše stališče v glavnih zaključkih soglaša z vašo študijo kar pa nekoliko zaplete vse skupaj, pa je, da ni pristopa ene rešitve za vse. Pri tem, pri usklajevanju poklicnega in zasebnega družinskega življenja, smo zelo odvisni od različnih faktorjev po različnih državah, regijah in družinah. 8 plus 8 plus 8 smo imeli formulo, 8 ur dela, 8 za zasebno življenje in 8 za spanje. Ta formula zdaj ne deluje več prav dobro. Vemo, da se razmere spreminjajo, da potovanje vzame veliko časa, pa tudi razvoj tehnologij, ki dovoljujejo delo nadaljavo in drugi aranžmaj za bolj prožno delo. V našem poročilu imamo tako predloge zakonodajnega kot ne zakonodajnega značaja. Kaj smo predlagali? v naše poročilo? Najprej. Družine z otroki, kot smo videli iz študije, obstaja še vedno velik razpon med odgovornostmi žensk in moških. Potrebno je torej ustvariti podobne pogoje, zato da se bo lažje imelo otroke imeti ali ne otroke, odločitve mladih družin ne smejo biti preveč odvisne od pri, prihodka in seveda ne sme se zmanjšati raven kakovosti življenja, totedanega življenja. Vseeno, pa še nimamo dovolj zakonodajne podlage za celotno EU na tem področju, pa tudi za države članice v Evropski uniji. Zato pozivamo države članice in socialne partnere, da premislijo o sistemu socialnih nadomestil za starševski dopust, da bo ustrezna raven nadomestila za plačo. In spodbujati moramo tudi starše, očete, da si vzamejo starševski dopust kot je to zapisano v sedanji direktivi o starševskem dopustu. Imeli smo tudi veliko razpravo o prenosljivih in ne prenosljivih pravicah za starševski dopust. Nekateri poslanci večinoma levih skupin so zahtevali neprenosljive pravice za starševski dopust soglasje v poročilu in podporo večine političnih skupin pa je dobil predlog, da mora biti znaten del neprenosljiv, seveda pa moramo biti tudi prožni. Starševski dopust pa lahko gre tudi prek minimalnega časovnega obdobja in prek minimalne starosti otroka. Ta prožnost mora biti zagotovljena. Naše stališče, kot smo ga pripravili v poročilo odboru FEM in EMPL, je, da mora biti idealni cilj enakost med obima staršema, staršema. In to moramo doseči na ustrezen način. Kaj torej predlagamo? zakonodajne instrumente. Pomembno je, da imamo tudi direktivo o četovskem dopustu. Z vsaj dvema tednoma polnoplačanega dopusta. Še ena direktiva ki jo želimo predlagati v razpravo in se o njej pogovarjati, je direktiva o skrbnikih, negovalcih. Kot veste, je čas posvečen o skrbi, negovanju vedno daljši. In tukaj ne gre za negovanje otrok, gre za negovanje starejših, invalidnih oseb in drugih članov družine. Predlagamo torej pete in direktivi uvedbo kreditov za negovanje prek socialnih sistemov tako za moške kot ženske. tako bi si zagotovili tudi pokojninske pravice za zaščito tistih, ki naprimer so si vzeli nekaj časa za oskrbo svojih družinskih članov ali odvisnih članov, da bi priznali delo negovalcev eh, za družbo kot celoto, je to potrebno storiti. Naš cilj pri tej direktivi pa je tudi, da so moške in, da so moške in ženske enakopravni. To možnost lahko izkoristijo tako moški kot ženske, če družinske razmere to narekujejo. Če ima kdo še kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovorila. Thank you for that, Tatjana. Hvala lepa, Tatjana. Omenili ste ravno podporo parlamentu, vendar pa seveda to je zahvaljujoč kakovosti poročila. Sedaj pa še zadnji govornik v prvem panelu. Johan, dejala sem, da primka ne bom skušala izgovoriti. Johan je zatvarjal za enake pravice, GD pravice in potrošniki Evropske komisije. Prosim. Thanks very much, Mrs. Um, Chair. Um, I'm, I'm the last. Hvala lepa, predsedujoča, sem zadnji govornik o tem omizju. Jaz sem kar nekaj zamisli, kaj bom povedal. Nekoliko pa sem upal tudi, da bomo imeli kakšne kontroverzne zamisli že prejšnjih govornikov, pa sem lahko odzval. Žal pa kaj takega nisem slišal, z vsem se strinjam. Ja, škoda, ne? ampak vseeno. Mislim, da bomo imeli živahno razpravo potem. Rad pa bi se vrnil na zaključke raziskave, šeste raziskave o življenjskih in delovnih pogojih in nekateri glavni DSA, s katerimi se ukvarjamo v GD Justice, bodo tudi omenjeni. Ne bom skušal zajeti vsega, ker je tega veliko, preveč vsega, da bi šel v podrobnosti. Naj pa omenim, da je za nas direktorat še prav posebno pomembno v tej razpravi o ravnovesju med poklicnim in družinskim življenjem to, da se o tem pogovarjamo, vendar pa vseeno ne bom skušano podati, kaj se bo zgodilo. Pogledal si bom pa tudi tiste vidike, ki so precej pomembni za to, kar počnemo na področju proti diskriminacije, kar precej razlik na tem področju name. Potem pa ne nazadnje, prav posebno me zanima starostna diskriminacija in stališča vseh zaposlenih in veseli me, da je kar nekaj predhodnikov že eksplicitno spregovorilo o tem. Kar se tiče sklepov študije je, bi želel izpostaviti nekaj sklepov, ki so še prav posebno pomembni za nas na komisiji. Kar pa se tiče teh vprašanj, bi morda izrazil tudi nekaj želja Pripričan sem, da ste v Dublinu že začeli razmišljati o sedmi študiji. Dobro, malo zgodaj še, ampak nikoli v bistvu ni prezgodaj za razmislek o tem. Nekaj zanimivih sklepov. Najprej, kar se tiče staranja delovne sile. Leta 2005 je bilo 24 odstotkov zaposlenih starih več kot 50 let. Sedaj, po desetih letih, torej leta 2015, smo že pri 31 odstotkih. In to ima seveda velik vpliv na kakovost delovnih mest. Kaže pa tudi, da je EU kar precej uspešna pri povečevanju zaposljivosti starejših oseb. Če si pogledamo statistične podatke, vidimo, da se vsako leto počasi uspenja in tako se bo nadaljevalo. To pomeni, da je nudenje ustreznih delovnih mest za te starejše vedno bolj pomembno. Sklepi, ki so povezani z razlikami med spoloma na trgu delovne sile, to je tudi pomembno vprašanje. Če pa si pogledamo potem nekatere sklepe, ki govorijo o razlikah med spoloma, kar se tiče kakovostnih parametrov službe, potem pa vidite, da razmere na splošno niso tako slabe, dramatične. Z tega vidika imamo torej neko protivtež. Vendar pa razlike med spoloma še vedno obstajajo, to študija potrjuje in eh, komisija je namenja precej pozornosti. Kar se tiče trajnostnega dela in v kontekstu digital, digital, digitalizacije in robotizacije delovnih mest smo o tem imeli široko razpravo. Mislim, da smo v študiji dobili samo delne odgovore na veliko od vprašanj. Zanimivi kazalniki v tem kontekstu pa so kazalniki glede kakovosti delovnega časa. Razlike, kar se tiče kakovosti delovnega časa med ženskami in moškimi, niso tako velike. Čeprav znatne razlike na trgu delovne sile obstajajo. To je torej zanimiv fenomen. Po eni strani imamo precejšnje razlikovanje na trgu dela, Potem pa, ko pridemo na podrobnosti, pa razlike niso tako velike. In veliko velja tudi za nekatere druge kazalnike. Naprimer, rednost eh, delovnih ur, delovnega časa, tu so ženske nekoliko na boljšem. Potem še en kazalnik, ki je do neke mere povezan s tem, kar počnemo na področju proti diskriminacije, to je kazalnik družbenega okolja. Tega tudi priporočam ta zajema 15 različnih indikatorjev in potem so še dve podrazsežnosti. Naprimer, podpora in druga plat medalje ne prijetne izkušnje na delovnem mestu. Kar se tiče spolov, Imamo še en zanimiv razvoj dogodkov, če si ogledamo podatke o ženskah, menedžerkah. To je potrebno še veliko postoriti. Po drugi strani pa imamo tudi precej spodbudnih podatkov. Število menedžerk se povečuje v vse čas, čeprav posebno številka. Se število zaposlenih, ki imajo za nadrejene šefinje, se povečuje. Torej, po eni strani seveda imamo razlike na trgu delovne sile, vendar pa po drugi strani vidimo, da ima veliko žensk sedaj tudi že za nadrejene šefinje in to je spodbudno. Potem pa je še kar nekaj podatkov, ki so povezani z diskriminacijo, kar se tiče neugodnega družbenega obnašanja in kar se tiče potem posledic za diskriminacijo. Nekateri odstotkovni podatki pa so nekoliko čudni, kajti mislim, da prihaja do premalo poročanja, kar se tiče diskriminacije po starosti, po spolu. Tukaj so odstotki zaposlenih, ki poročajo take stvari, precej nizki. Enako velja za diskriminacijo na rasni, etnični podlagi, barvi kože, nacionalnosti. Tukaj so deleži zelo nizki, pri dveh, treh odstotkih smo in tukaj to vzbuja nekaj dvomov. Nekaj pa, kar je potrjeno in to, v kar precej dognanih tudi študij Evropa Rometra, je, da je starostna diskriminacija ena prevladojočih diskriminacij na trgu delovne sile in se je tega potrebno resnično lotiti. Eno vprašanje pa je, ki bi ga rad še prav posebno izpostavil v naši razpravi danes popovdne in sicer gre za rastoče število zaposlenih, kaj storiti, da bi čim več zaposlenih ohranilo svoje na delovno mesto to je zamisel spodbujanja razumne nastanitve. In potem bom zaključil, morda to ni slabo. Razumna nastanitev. Imamo pravno določbo v direktivi Evropske unije, kar se tiče razumne nastanitve zaposlenih invalidov. Nimamo pa podobne obveze za zaposlene pri drugih kategorijah delavcev in mislim, da je še prav posebno za starejše delavce potrebno obrati podoben pristop, da bomo imeli torej ustrezno namestitev tudi za njih. In potem še en sklep, približno tretjina zaposlenih pravi, da imajo predvsej prednosti zaradi te ustrezne nastanitve, če pa se to ne imenuje tako, ampak učinki so enaki, ampak to je manjšina. Večina pa bi to še potrebovala. Zato so torej izkušnje, ki smo jih pridobili z nudanjem ustrezne nastanitve za invalidne osebe, nekaj, kar bi morali da širiti. In potem malo propagande pred letom dni smo naredili študijo o strezni na, namestitvi za invalidne osebe v zaposlovalnem kontekstu. Tako da študija na voljo je strani komisije, kako se to pravno uraja po državah članicah in tudi izven. No, pa še enkrat, osredotočamo se predvsem samo na invalidne osebe in to moramo razširiti. Upam, da je nekaj snovi za razpravo sedaj tukaj v dvorani. Hvala lepa. Hvala lepa, da kar precej zanimivih misli je bilo, še posebej zadnja točka. Sedaj imamo še 25 minut, imamo tudi dva komentatorja iz dvorane. Prva je Vladimira Drbalova, podpredsednica observatorija trga delovne sile iz Ekosoka. Dobrodošla, Vladimira, prosim, beseda je vaša. Uh, thank you, Chair, and good uh, afternoon to... Hvala lepa, dober dan vsem. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da o mizijo podam nekaj pripomb z naše strani. Veliko številk in podatkov že kroži, čeprav je bila študija zaupna. predstavljam zaposlovalce in v širšem kontekstu tudi socialne partnere v veliko organih na evropski ravni, pa tudi nacionalni ravni. Tako da dobro vem, da staranje prebivalstva in krčenje prebivalstva je resna težava. Pravi odziv je inovativni življenjski cikl. Vloga različnih partnerjev je bila izpostavljena, to stvar je Ole, pa tudi Krista. In zato evropski socialni partnerji skušajo spogajati avtonomni dogovor o staranju in med generacijskem prenosu ali solidarnosti in pristopom. podjetja potrebujejo ljudi vseh starosti. Potrebujemo zdrave, dobro sposobljene in aktivne. Zdrave, tukaj gre za delovne pogoje, veščine, tukaj gre za vseživljenjsko usposabljanje in aktivne, gre za njihovo pripravljenost, da ostanejo na delovnem mestu in da so dejavni do takrat, kot je to potrebno. Zelo sem zadovoljna, da je bilo v študiji omenjeno, da je 39 odstotkov ljudi zadovoljnih z svojim delom in vzdušjem na delovnem mestu. Vendar pa ne gre samo za to, Vse si moramo ogledati tudi individualno. Osebe, ki delajo in se starajo na delovnem mestu. To pomeni, da zaposleni v tem ciklu izpolnjujejo različne vloge in imajo tudi različne zahteve, kar se tiče ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem. prožnost, mobilnost in varnost. To so tri besede, ki se veliko uporabljajo. Prožnost, to so nove oblike dela, bolj prožne oblike. Varnost, to se veliko krat postavlja pod vprašaj, vendar pa mislim, da se počasi premikamo od varnih delovnih mest do varnosti zaposlovanja in zmožnosti, da smo zaposleni. Torej, da opremimo, opolnomočimo ljudi, da bodo imeli nadzor nad svojim življenjem, nad svojim poklicnim življenjem. To je zelo pomembno. Kaj pa ure dela? Izsledki študija. Študije niso slabi. 54 odstotkov ljudi mislim, da pravi, da so zadovoljni, koliko delajo, številom delovnih ur. In to me potem pripelje do ja, ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. 31 odstotkov jih je odgovorilo, da imajo dobro razmerje. Po drugi strani pa so ženske bolj pozitivne, moški pa bolj negativni. In mislim, da je to jasno. ženske se pač bolje znajdejo, kako organizirati gospodinstvo, osebno življenje in poklicno življenje. Dobro, časa ni več prav veliko, še dve stvari na koncu za razpravo. Način dela se spreminja. Ljudje želijo biti bolj avtonomni imeti nadzor nad svojim delom. Še prav posebno nove generacije, milenici, ne govorijo o pristopu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ker ali delajo ali pa ne, torej teh težav nimajo. In potem zadnja pripomba, zakonodaja, morda govorimo o čem, o čemer je Tatjana že govorila, to je predlog komisije, vendar pa nisem prepričana, da če že imamo toliko sprememb na trgu delovne sile, na delovnem mestu, nisem prepričana, da je potrebno imeti tako strogo uredbo. Mislim, da lahko na ravni podjetij med managementom in zaposlenimi najdemo rešitev, Tako da enostavno rečemo, ne potrebujemo več zakonodaje. Hvala. Much, Hvala lepa, Vladimira. Pripomba za Tatjano je bila, morda boste dobili možnost odgovora. Omenili ste varnost in prožnost. Oleg bo verjetno hotel govoriti o tem. Hvala. Tako, sedaj pa še zadnji komentator. To pa je Paula Panceri višja politična uradnica Kofače Family Sphere. Prosim. Hvala lepa, hvala lepa Eurofoundu in Evropskemu parlamentu, da ste nas danes povabili za razpravo na to pomembno temo in da govorimo o sledkih te študije. Dotaknila se bom nekaj točk kasneje, to, o čemer danes govorimo, vendar pa za tiste, ki nas ne poznate, Kofače je niz mrež. 58, kaj smo bili ustanovljeni in imamo predvsej članov. Približno 25 milijonov družin po vsej EU zastopamo. Kar se tiče poklicnega in zasebnega usklajevanja, smo dejavni že kar nekaj let. Naj omenim, da skupaj s številnimi nevladnimi organizacijami, ki so tudi tukaj danes v dvorani, smo objavili dokument, Evropski spravni sveže leta 2015, v katerem skušamo povedati, kaj sprava za nas pomeni, usklajevanje za nas pomeni. Ogledali smo si vse sektorje, ki so se nam zdeli pomembni. Najprej smo imeli negovalce, potem otroke, imamo tudi zaposlovanje žensk in rešitve na delovnem mestu. Ena najpomembnejših točk, ki jih skušamo izpostaviti v tem poročilu, je vse življenjski pristop, pristop življenjskega cikla. Kaj je za nas usklajevanje? Za nas je pomembno, da ko je Evropski parlament glasoval o resoluciji, in hvala lepa, da ste izglasovali resolucijo s tako veliko večino, to je bila res pomembna resolucija, je, da je usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem pravica. To ni prednost. To ni prednost za mlade, za menedžere in pisarniško osebe, ki imajo možnost delati drugače. To mora biti nekaj za vse zaposlene. Nov način razmišljanja o trgu delovne sile, ekonomije in družbe. Pomembno je tudi videti, da je zakonodaja na tem področju neka varnostna mreža, ki je navzoča rekel, del sestavljanke, ki predstavlja mrežo varovanja za različne družine v različnih trenutkih njihovega življenja. Družine niso statične, niso nekaj, kar se ne razvija. To se razvija in velike raznolikosti so med družinami. Vsaka družina ima drugačne potrebe. Če pomislim na večnacionalne družine, ki se povečujejo, potem samohranilci, pa tudi generacija sandvič, tisti, ki morajo skrbeti za svoje stare starše. Kaj se dogaja? Potrebno je vzpostaviti sistem, ki bo podpiral vse te moške in ženske, vse te družine v vseh obdobjih njihovega življenja. Lahko samo pozdravim resolucijo Evropskega parlamenta, ko govorite o tem, da ni enega pristopa za vse. Pa še enkrat naj spostavim resolucijo ko pozivamo Evropsko komisijo, da naj pripravi svežen v naslednjih mesecih, ki bo ambiciozen, ki bo imel zakonodajne in nezakonodajne elemente in ko govorimo o tem, naprimer, meri bi scheme za dopust, meri bi dopust, materinski dopust, eh, očetovski dopust, starševski dopust, dopust za negovalce, ki je bil neodvisen od statusa zaposlenega. Samo zaposleni imajo tudi otroke in imajo tudi odgovornost, morajo včasih negovati svoje odvisne člane. Zato bi rada to izpostavila. Potem pa še vprašanje vedno več organizacijskih potreb prekerne zaposlitve samo zaposlovanje kot edina rešitev. Samo zaposlitev je zelo dobra, če se kdo odloči za to. Ne moramo pa pritiskati na to kot na edino rešitev za delo. V študiji vidimo, da je 20 odstotkov zaposlenih v EU dejalo, da je bila edina možnost, da bi delali to, da so postali samo zaposleni. Prav tako imamo nekatere druge politike, za naprimer odvisne skupine, za invalidne osebe, za otroke. Seveda, družina mora prevzeti veliko vlogo in ko družina prevzame vlogo, je to veliko kar ženska. Ne moramo pa meriti zadovoljstva na delu teh žensk, kajti pogosto potem jih sploh ni več na trgu dela, ne, niso več zaposlene. Uh, last resort. Potem imamo tudi skrajšan delovni čas kot izhod v sili. Uh, skrajšan delovnik je dobra rešitev, nismo proti temu. Ampak eh, eh, dobro je to takrat, ko se ljudje sami odločijo za to in ne, ko je to njihov edini izhod. Potem razmišljamo o drugih fleksibilnih možnostih, kako podpreti družine, kako podpreti zaposlene, eh, da se ne bodo spuščali v nekakovosten skrajšan delovnik. Imamo tudi uh, Uh, ure vhoda in izhoda. E, tu bi bila možna rešitev, tako potem tudi delodajalci ne bi trpeli posledic. Veliko govorimo tudi o digitalizaciji. Imeli smo konferenco o tem pred nekaj tedni v Berlinu, govorimo tudi o pametnem delu, tako imenovani smart work. E, tudi parlament je predlagal politiko na tem področju. E, tukaj gre za telework torej eh, delo nadaljavo, telework 2.0. Kako lahko spodbujamo uporabo digitalnih tehnologij pri delu, pri tem pa moramo zagotoviti, da digitalne tehnologije ne bodo spremenile kulture prisotnosti na delovnem mestu eh, v kulturo, ko mora zaposleni biti na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Eh, torej, ko mora odgovarjati na elektronsko pošto v čas in biti dosegljiv na telefonu. Ne smemo dopustiti, da se to zgodi, kaj ti na ta način postanemo žrtve lastnega dela. Mislim, da bi morali razmišljati o vsem tem. Eh, sama imam eh, malo drugačno mnenje o tem kot moja predgovornica. Vesela sem, da države določene stvari predlagajo, da podajo svoje dobre izkušnje. S tem se ustvarjajo tudi priložnosti in podjetja. Lahko z nami delijo zelo dobre izkušnje, ampak krati mislimo, da potrebujemo okvir, ki bi zaščitil zaposlene, tudi najranljivejše. Torej, zaščititi jih je treba pred tem, da ne izpadejo z trga dela. Ja, mislim, da bi bil tak okvir potreben. Zato menim, da potrebujemo tako zakonodajne kot nezakonodajne predloge. Hvala. Hvala, Paula, za to res odlično predstavitev. Zaključili bomo pravočasno, imamo še deset minut. Ole, prej sem te res eh, prekinila prehitro eh, in zdaj ti bom dala še dve minuti če se želiš odzvati na to, kar si slišal. Hvala. Eh, fleksi varnost, na to bom odgovoril. Mislim, da je to zelo eh, zanimivo področje. Sam sem bil poročevalec eh, pred nekaj leti na to temo in velika večina je glasovala za sistem fleksi varnosti. Ampak ta fleksivarnost je zdaj tako rekoč mrtva. V Evropskem parlamentu, vsaj v komisiji, eh, se to še upošteva, v parlamentu pa ne. In razlog je, da težko govorimo o fleksivarnosti, če nimamo eh, primernega sistema varnosti. Če so ljudje varni, potem so tudi fleksibilni. Ampak eh, Zato, da ste varni, potrebujete tudi dostojen dohodek, potem eh, dostojna nadomestila za brezposelnost, eh, če vas odpustijo. Morate imeti možnost eh, za usposabljanje in izobraževanje, tako da se lahko premikate po trgu dela. Sam to vidim na danskem. Delovna sila na danskem znaša 2,6 do 2,7 milijonov ljudi. Ena tretjina jih vsako leto zamenja delovno mesto. Kar ena tretjina. Torej, ljudje lahko rečejo, to delo mi ni več všeč, poiskal bom drugo delovno mesto. In eh, tukaj ni nobenega problema zato, ker eh, ljudje dobijo nadomestila za brezposelnost e, za mesec, dva, tri in v tem času si lahko poiščejo novo delovno mesto. Vemo pa, da. Eh, Takega sistema ni v vseh državah. 20 milijonov ljudi je brezposelnih eh, v Evropi in potem govorimo, da bi ljudje na trgu dela morali biti bolj fleksibilni. E, mislim, da je teh 20 milijonov brezposelnih zelo fleksibilnih. Potem bi morali. Eh, vzpostaviti tudi sistem eh, blaginje in varstva z, za vse ranljive skupine. Eh, mislim, da bi bilo to potrebno in tega ne bomo rešili z najboljšimi praksami ali pa na ravni podjetij. Potrebujemo uredbo oziroma nek eh, sistem, ki bo to uredil, razen če socialni partneri najdejo rešitev. No, mislim, da bi bila rešitev v tem, da. Eh, naredimo nekaj na ravni skupnosti. Eh, sistem varnosti je treba izgraditi, če želimo, da so ljudje pružni. Hvala. Zdaj pa se lahko kdorkoli oglasi s kakšnim vprašanjem ali komentarjem. Eh, prosim, če nam ob tem poveste še svoje ime in ime organizacije, ki jo zastopate. Prihajam z Univerze v Manchesteru. Sem v svetovalnem odboru. Všeč mi je današnji program glede trajnostnih delovnih mest in rada bi spregovorila o ženskah v menedžmentu. E, tukaj vidimo nekaj napredka, e, ampak treba si bo še ogledati pomankljivosti in vrzeli. Imamo tudi agendo za enakost med spoli. E, kaj vemo o ženskah v menedžmentu? ženske bodo eh, z manjšo verjetnostjo imele otroka kot eh, moški v menedžmentu. Eh, potem se tudi razlika v plačah začne povečevati in sicer z višjimi funkcijami je tudi razlika v plačah vse večja. Potem imamo pa tudi pogoje dela, ki se povezujejo s takšnimi delovnimi pogoji oziroma s temi delovnimi mesti ko enkrat prodreš eh, skozi eh, tisti prag, eh, delovni pogoji postanejo zelo težavni. In ženske, ki vodijo druge ženske, so pod velikim pritiskom. Mm, Bodi si, ko gre za izobraževanje in druge storitve. Ženske v menedžmentu so pomembno področje, ki ga moramo še urediti. In če želimo ustvariti res trajnostna delovna mesta, si moramo gledati tudi to področje. Hvala. Hvala. Še kakšen komentar ali vprašanje? Izvolite. Hvala. Sem Elviza Prište z Portugalske. In imam vprašanje za Tatjano. Omenili ste potrebo, da se prizna tudi vrednost neplačanega dela. E, to bi moral biti cilj politik in e, sama se ne bi mogla bolj strinjati s tem, kako boste to naredili. To je moje vprašanje. Ali nam lahko poveste več o usmeritvi in o napetostih v tej politični razpravi, ko gre za priznavanje uh, nege in uh, skrbi za odvisne družinske člane? Je še tretje vprašanje? Da. Mm. E, nekaj številk me je zmedlo. 85 odstotkov delavcev naj bi bilo zadovoljnih s svojim delovnim mestom. To smo slišali danes do povdne. Ampak e, danes po povdne pa smo slišali, da 25 odstotkov odstotkov ljudi meni, da je njihovo delo slabo za njihovo zdravje. Ti podatki se ne skladajo. Ali ima kdo kak komentar? Hvala. Tatjana, bi se radi odzvali. Izvolite. No, rada bi se navizala na besede Vladimire, ko je rekla nič več uredb, ne več urejanja. Tukaj gre za direktive, ne gre za uredbe um, direktive so bolj fleksibilne. Gre pa tudi za vprašanje uh, političnih stališč. Sama pripadam levici, sem del levega spektra uh, tukaj v Evropskem parlamentu in opozicijsko stališče moje skupine je, da potrebujemo več uh, upravljanja na socialnih področjih preveč imamo upravljanja na področju trgovine in drugega. Morali pa bi bolje urediti eh, plače in pa druge vidike zaposlovanja in socialnih zadev. To je tudi eden od razlogov za Brexit, naprimer. Ne moremo biti na pol noseči. Eh, moramo se odločiti, ali želimo več upravljanja, več uredb ali ne. Mi smo tukaj bolj v opoziciji in vse več političnih skupin, tudi eh, z desnice, se strinja s tem, da potrebujemo boljše upravljanje socialnih zadev. Potem pa še vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno o neplačanem delu. Mogoče lahko preberete naše poročilo. Eh, tam podajamo kar nekaj predlogov za direktivo o oskrbi, ko bo to eh, prišlo v obliki zakonodajnega predloga strani komisije, bomo več razpravljali o tem, eh, pripravili bomo ta dosje. In ena od rešitev, naprimer, bi bili krediti za njegovo ali pa uporaba eh, časa za nego, da se to upošteva pri izračunu pokojnin. Veliko mehanizmov je, ki jih lahko predlagamo eh, v ta namen. Hvala, Tatjana. Grit, eh, eno minuto za odgovore. In, in kind of work... Vprašanje o zadovoljstvu pri takih raziskavah vedno pokažejo, da so ljudje zadovoljni. To je eno takih vprašanj, ko ljudje ponavadi odgovorijo pozitivno, ampak ko uh, pogledate malo globje, se pojavijo še številne druge teme, tako da tukaj ni eh, nasproti. Mi eh, skušamo pogledati te številke, jih proučiti, ampak ne gledamo samo zadovoljstva, ampak tudi druga področja in druge številke. Naprimer, kako ljudje gledajo na svoje delovne pogoje, In eh, na podlagi vsega tega potem sestavimo to sestavljanko. Eh, kar se tiče žensko managementu, pa bomo naredili tudi posebno raziskavo eh, prav na to temo in eh, vas potem obvestili o tem. Mislim, da je bila razprava danes zelo zanimiva. Zotaknili eh, smo se vprašanj, ki so eh, predstavljena tudi v poročilu. Ura je točno štiri in vesela sem, da lahko pravočasno zaključimo s tem delom razprave. Okay, good afternoon. Pozdravljeni. Tudi sam bi se rad dobro odrezal uh, glede časovnice. Uh, upam, da mi boste pri tem pomagali in zasedli spet svoja mesta. Hvala, da ste ostali z nami, da boste tukaj do konca. Zdaj bomo začeli z uh, uh, zadnjo sejo. Sem Herman Funk, eh, predsednik Eurofonda, Eurofonda in delam tudi za belgijski sindikat. Vedno mi je v veselje eh, biti priča novi raziskavi o delovnih pogojih. Eh, vedno sem zadovoljen, ko se predstavljajo rezultati, ki kažejo, da na eh, delovne pogoje v Evropi. To so koristni podatki za socialne partnerje, za politike, vlade in številne akterje. Ehm, o tem potem potekajo številne razprave. No, zaključke tudi lahko potegnemo iz tega. Vedno mi je v veselje, da. Eh, vodim Eurofund in pa eh, svetovalni odbor. Z eh, te funkcije imam tudi privilegiran dostop do študije in lahko opazujem, kako se študija izvaja in do kakšnih zaključkov pride. Pogledali bomo, kako se izsledki študije uporabljajo v politične namene in pa na globalni ravni kako eh, bi lahko eh, priskrbeli še več podatkov na globalni ravni, kako bi jih potem lahko uporabili, ehm, torej kako bi s tem vplivali tudi na boljše ravnovesje med eh, zasebnim in poklicnim življenjem. Mm, zanima nas tudi, kako se razvija vizija na tem področju v Evropski uniji. Pogledali pa bomo tudi čez meje Evropske unije. In prosil bom vse govorce v prvem krogu, da se nam predstavijo in da tudi razložijo, kako uporabljajo izsledke študije Eurofonda v svojem vsakdanjem delu. Barbara Gerstenberger bo spregovorila prva. Lahko nam poveste tudi, kako politiki uporabljajo zaključke Eurofonda. Hvala. Ti, Herman, si me že predstavil. Sem eh, koordinatorka pri Eurofondu. Eh, koordiniram eh, različne študije, to raziskavo delovnih pogojev, pa tudi druge. In eh, eh, z izračne perspektive gledam na delo Eurofonda. Kaj vemo o uporabi rezultatov eh, raziskave delovnih pogojev v Evropi? Tukaj so z nami predstavniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta in vsi so pogosto omenjali koristnost naših rezultatov, torej politiki uporabljajo izsledke naše študije. Primer ene od takih uporab je uh, eh, stebr za socialne pravice. Tam so bili uporabljeni naši podatki in pozvali so tudi Eurofond naj še več vlaga v uh, nadzor kakovosti delovnih mest in pa delovnih pogojev v Evropi. Če poročamo o um, delovnih pogojih je to koristno tudi za ustvarjanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Eh, tukaj strani evropskih institucij pa so nas pozvali naj eh, eh, torej še več delamo na tem področju. Mi sistematsko spremljamo uporabo naših raziskav v politične namene, torej kako se izsledki upoštevajo tudi pri sprejemanju odločitev. Če si pogledamo raziskavo iz leta 2010, potem vidimo, da smo do konca 2013 eh, že videli, da je več kot 150 dokumentov na evropski ravni uporabilo podatke eh, iz poročila o zaposlovanju in socialnih zadevah v Evropi. Tudi delo mednarodnih organizacij, naprimer eh, enota za zaposlovanje pri OECD, to uporabljajo tudi druge agencije, tudi Aiger, ki je um, agencija v Vilni, uh, uporablja naše podatke. Imamo tudi kazalnik enakosti in to je tudi zelo pomembna pobuda. Eh, lahko tukaj zaključim. Zaenkrat je v redu. Hvala. Počal. Okay, sorry. Uh, then who would move? Uh, Tom Bevers, moj sosed, uh, ki vodi EMKO, bo uh, naslednji. Uh, prosim ga, če se predstavi, če pove, zakaj gre pri EMKO in kako je vaše delo povezano z uh, Eurofoundom. Hvala. EMKO je svetovalni organ za Evropski svet ministrov za socialne zadeve in zaposlovanje. Mi pomagamo svetu, predvsem, ko gre za Evropski semester. Eh, v ključnih trenutkih semestra se mi vključimo, eh, takrat, ko komisija pripravi priporočila po posameznih državah članicah, takrat eh, mi vskočimo ta priporočila tudi popravimo, če je treba, preden jih svet sprejme. Eh, včeraj je komisija objavila eh, letno raziskavo rasti. In naslednji ponedeljek bomo razpravljali o teh dokumentih, tako da bo svet ministrov lahko uh, kasneje letos izrazil mnenje o teh zadevah. Mi potem uh, tudi podajamo povratne informacije o teh priporočilih, spremljamo izvajanje in upravljamo tudi analitično delo. Uh, imamo pristop, ki izhaja iz eh, eh, dokazov. Povezujemo se tudi z Eurofoundom na splošno. Eh, raziskava o delovnih pogojih v Evropi je še posebej pomemben vir informacij za nas, s katerim podpiramo svoje delo. Ta raziskava zagotavlja tudi informacije za naš skupni ukvir za ocene. In eh, mi poskrbimo za to, da eh, se upošteva tudi dimenzija kakovosti delovnih mest, tudi pri naš delu. Eh, seveda se vključujemo tudi v razprave o socialnem stebru. Veliko navezav na to sem danes že slišal in mislim, da tudi tukaj potrebujemo neko informirano razpravo, ki jo bomo lahko Eh, kasneje dobro uporabili. Lahko bomo uporabili informacije, ki jih bomo eh, dobili tudi iz raziskave. Eh, naš odbor za zaposlovanje je to izrazil tudi skupaj z odborom za socialno varstvo in na svetu ministrov so potem razpravljali o tem. Mislim, da bi ta stebr moral biti zakorenjen v evropskem semestru. V teh letih se je pokazalo, da gre za fleksibilen instrument, ki lahko prinese pozitivne spremembe politik, ki lahko zagotovi boljša in več delovnih mest. In sicer eh, je to področje, kjer ni ene rešitve za vse, to smo tudi že slišali. Tukaj obstajajo različne pristojnosti na ravni EU eh, in na ravni držav članic. Tako da eh, moramo zagotoviti, da bo ta okvir oziroma ta stebr samo ukrepil instrumente, ki jih že imamo. Tako bomo lahko ne, tudi oblikovali eh, agendo za prihodnost. To se že dogaja, to se že pripravlja tako v organizaciji ILO kot tudi pri OECD-ju. Eh, želimo doseči eh, konvergenco, o kateri veliko krat govorimo, pri tem pa želimo spoštovati tudi nacionalne pristojnosti držav članic EU. Could I address that maybe myself to... Uh, Stefano Skarpeta nam bo zdaj spregovoril. Uh, isto vprašanje za vas. Uh, lahko poveste na kratko, kaj delate pri OECD in kako uporabljate pri svojem delu raziskavo Eurofounda. Hvala, moje ime je Stefano Skarpeta, sem direktor za poslovanje, delo in socialne zadeve pri OECD-u pokrivam socialne zadeve, migracije, zaposlovanje in tudi zdravje. Po veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, da sem se lahko udeležil te konference in da lahko z vami razpravljam o eh, glavnih točkah šeste raziskave o delovnih pogojih v Evropi. Eh, razprava prej je bila zanimiva, eh, mislim, da je tudi ta pomembna. Lahko povem, da je vaša raziskava zelo pomembna za naše delo pri OECD-u. Razvili smo okvir za kakovost delovnih mest. E, tukaj se uporabljajo rezultati in informacije, ki prihajajo iz e, Evropske študije o delovnih pogojih. Kakovost delovnih mest e, se veliko omenja v strategiji za delovna mesta v OECD-ju. Mi ocenjujemo pogoje dela, pogoje na trgu dela. Leta 2006 smo že Eh, imeli strategijo za oceno delovnih pogojev, želimo si boljših delovnih mest in več delovnih mest, vendar pa se potencial ni popolnoma izpolnil. Eh, naš okvir eh, uporablja tudi podatke iz vaše raziskave. Mi želimo opredeliti, kako se odzivajo in kakšne rezultate imajo trgi dela po posameznih državah in pa v Evropski uniji. Govorimo tudi o kakovosti delovnih mest. To smo potem eh, vključili tudi v našo splošno oceno eh, politik za trg dela. Želimo pa tudi oblikovati različne možnosti za to, da izboljšamo kvantiteto, torej več delovnih mest v Evropi, pa tudi eh, kvaliteto teh delovnih mest. Dve poglavji smo že objavili v našem Employment Outlooku. Imeli smo tudi srečanje na začetku leta, eh, ministri so se udeležili tega sestanka in dali mandat, da se še razširi eh, ta strategija oziroma strateški okvir za delovna mesta. Naše delo je multidimenzionalno, ogledujemo si eh, vključevalnost trga dela, potem proučujemo kakovost, kvantiteto in tako naprej in vaše delo je pri tem zelo koristno. Hvala. Manuela Tomej. Najlepša hvala. Besedo bi predal Manueli Tomej. Tudi za vas enako vprašanje. Morda se lahko predstavite in eh, poveste, kako je vaše delo v mednarodni organizaciji dela povezano z to anketo. Hvala. Ja, veselje mi je, da sem lahko danes tukaj in hvala za povabilo. Ime mi je Manuela Tomej in sem direktorica oddelka za pogoje dela in enakopravnost pri delu. Naš oddelek se skrajša oziroma se imenuje Work Quality na splošno. Torej, govorimo o izboljšanju pogojev dela in eh, to je v bistvu v spredju pri vsem, kar počnemo. Je tudi pomemben del agende za dostojno delo ILO, ki obravnava količino in kakovost delovnih mest. To je seveda podobno delo, ki ga opravlja OECD, namreč tudi mi raziskujemo trende, ki obstajajo na področju delovnih pogojev, istočasno pa nas zanima tudi, kakšne politike so tukaj pomembne, katere inštitucije bi potrebovali za to, da povečamo kakovost delovnih mest in istočasno ne zmanjšamo učinkovitosti trga dela. Torej iščemo ravnovesje med učinkovitostjo in eh, pravičnostjo. Poleg tega smo izvedli veliko različnih raziskovalnih dejavnosti, kar sem želela omeniti. zaradi pomembnih eh, stvari, ki smo jih pred kratkim objavili. Ogledali smo si, kako se te spremembe pri organizaciji dela razvijajo v primerjavi z pogoji dela, kako to vpliva eno na drugo. Zanimalo nas je tudi, kako so podjetja učinkovita v odvisnosti od eh, tega, torej kako je kakovost delovnih mest povezana z dobrobitjo zaposlenih zanimalo nas je, kako to vse vpliva na um, uspešnost podjetij. Kmalo bomo objavili tudi poročilo o plačah na svetu. Tukaj imamo potem različne indikatorje, ki podajo informacije o plačah po celem svetu. Torej govore je o poprečni plači, o razdelitvi plač med različnimi tipi delavcev in tako naprej. pregledujemo tudi različne trende in razvoje na tem področju, ter kako se spreminja enakopravnost. Seveda, ko raziskujemo plače, ki so pomembna dimenzija kakovosti delovnih mest, se zavedamo, da to ni vse, da tukaj izpuščamo druge aspekte kakovosti delovnih mest, ki niso vključeni v takšno raziskavo. Prav zato smo vzpostavili partnerstvo z Eurofoundom. Zakaj? Zato, ker smo želeli skupaj razširiti geografsko razsežnost eh, te raziskave delovnih pogojev, ki jo upravlja Eurofound. Delamo v trih dodatnih državah, na Kitajskem, v ZDA in v Koreji. Vprašali ste, kako uporabljamo podatke iz eh, raziskave o delovnih pogojih. No, uporabljamo jih vsak dan. Naj podam primer. Trenutno opravljamo pripravljalno delo, ki je del priprav eh, za mednarodne standarde glede nasilja in ustrahovanja na delovnem mestu. Prav zato smo potrebovali primerljive podatke za večje število držav. In te smo pridobili iz omenjenega poročila. Hvala. Najlepša hvala. Potem bi dal besedo še Mariti. S tabo smo se pogovarjali že zjutraj, ampak morda te bom čisto jasno vprašal, kako uporabljate to poročilo Eurofonda pri vašem delu. Hvala lepa. Torej, jaz eh, sem spet tukaj. Za tiste, ki ste morda novi tukaj, sem podpredsednica odbora za zaposlovanje v Evropskem parlamentu. Naš odbor obravnava zaposlovanje in eh, socialne zadeve. Če poenostavim, Eurofound je v bistvu naš. Kaj to pomeni? Odbor za zaposlovanje je tisti, ki je, si pomaga z različnimi dodatnimi inštitucijami, ki so neposredno povezane z nami. In Eurofound je na nek način naša raziskovalna ustanova. Verjetno bi imeli resne težave če bi želeli na drug način argumentirati stvari, ki so za nas zelo pomembne, ki so prioritete za nas. Torej, težko bi se zauzemali za te stvari, če ne bi imeli podatkov o številk statistik, ki jih proizvaja Eurofund. V bistvu bi bilo nemogoče, da bi pripravili dobre argumente za stvari, ki so nam pomembne brez tega. Včasih se zgodi, da Eurofund vprašamo za podatke in številke, ampak ponavadi, torej resnično v večini primerov, vidimo, da so ta poročila, ki jih prejmemo, rezultat dela močno kvalificiranih strokovnjakov, ki so zaposleni ali sodelujejo z Eurofundom. Torej, pogosto se zgodi, da mi želimo vedeti več o nekem področju in lahko potem ukrepamo na političnem področju preko tega. Redko pa se zgodi, da bi mi eh, resno opredelili, kaj je potrebno raziskovati, vsekakor pa jim nikoli ne nalagamo, kakšne rezultate si želimo. Tesno sodelujemo tudi z EUOŠO in drugimi znanstvenimi ustanovami. V zelo zahtevnem obdobju Evropske unije smo imeli res veliko pomoč strani Eurofonda, ki nam je pomagal z poročili in statistikami. Naj podam čisto majhen primer. Eurofond je naprimer predstavil poročilo pred letom ali dvema letoma, ne vem natanko. Namreč leta kar hitijo in hitijo in vse čas imamo neko krizo ampak predstavili so poročilo, ki je prikazalo razlike med državami članicami. Govorilo je prav o tem, o čemer danes razpravljamo, o čemer smo razpravljali zjutraj in sedaj še vedno. Torej o tem, kakšen učinek ima socialni dialog, kakšni so lahko konkretni rezultati socialnega dialoga, ko gre za, socialno, eh, ko gre za kolektivno pogajanje države članice, ki imajo takšen sistem, so imele boljše inštrumente za prehod te krize. Lažje jim je bilo prebroditi krizo. Druge države članice niso uspele ohraniti tega modela, nekatere, nekaterim pa je to uspelo. V vsakem primeru so te države v trenutno boljšem stanju kot pa tiste države, ki niso imele sistema kolektivnih pogodb. Tisto poročilo je bilo za nas izjemno pomembno, izjemno koristno, ko smo začeli z razpravami z drugimi odbori, naprimer eh, z odborom za gospodarske zadeve, ko govorimo o naložbah, ko razpravljamo o tem, kako najti izhod iz krize, kako pomagati državam članicam, da postanejo močne ko govorimo o tem, kako okrepiti Evropsko unijo. Torej, tisto poročilo je bil zelo dober primer tega, kako koristno je včasih imeti eh, podatke, ki jih pripravi. Tale fundacija. Torej, njihova raziskava je res podprla vse, kar smo mi eh, želeli in nam je pomagala najti usmeritev. To je tudi najboljše sodelovanje med raziskavami in politiko. Drug drugega moramo spoštovati in eh, nadaljevati z komunikacijo, ki nas navdihuje. Then I would uh, like to take a second. Prav, hvala sedaj lahko imamo nekakšno eh, drugi krok prispevka in potem vprašanje iz občinstva. Barbaro bi vprašal eh, morda malce nadežno vprašanje. Če si ogledate vašo raziskavo, me zanima, kaj so glavne točke in izkušnje iz eh, te raziskave, ki jih lahko podate. Nekaj kolegov je že omenilo, naprimer, ravnovesje med eh, delom in zasebnim življenjem. 81 ljudi odstotkov ljudi je zadovoljnih, ampak 19 odstotkov ljudi je še vedno nezadovoljnih. In vi kot eh, avtoriteta na tem področju morda veste najbolje, katere izkušnje lahko potegnemo iz tega, kaj se lahko naučimo iz tega poročila. Hvala, Herman. Preden eh, odgovorim, naj odgovorim še Mariti. To je res najlepše, kar lahko slišimo, da smo mi vaša inštitucija, da vam pomagamo, da so naši argumenti in naši, naše raziskave v podporo vašim politikam. Najlepša hvala. Sam bom eh, malce protestiral tutaj, tukaj, namreč eh, Eurofant je tudi naš deloma. Seveda, mi smo tudi. Eh, v podporo socialnim partnerjem, Evropski komisiji in svetu, kot rečeno. Kar se tiče političnih sporočil, no tukaj pa naslednje. Rada bi se vrnila k točki, ki jo je nekdo danes zjutraj omenil. Mislim, da je Anjes omenila nekaj takšnega, čisto na začetku. Prav to je sporočilo, ki želim, da si ga zapomnimo za danes. Namreč nobeno delovno mesto ni popolno. Vsako delovno mesto je mogoče izboljšati v eni izmed sedmih dimenzij, ki smo jih identificirali v raziskavi. Upam, da vam to ni dolgočasno, namreč govorili smo o teh profilih ki smo jih pripravili, ampak to morda ni vseeno, ni tako preprosto razumeti. Torej, tudi če se morda ponavljam, naj še enkrat eh, ponovim to. Vzamemo primer pomembnih eh, delovnih mest, kjer smo imeli veliko modrih stolpcev. To si lahko zapomnite. Modri stolpci so dobri, ker so enake barve kot evropska zastava. Torej, Tudi če imamo veliko modrih stolpcev, imamo dva, ki nista dobra. Namreč eh, velika intenzivnost dela, namreč eh, zelo zahtevno in pa eh, kakovost delovnega časa. Namreč delovni čas je dolg, veliko dela izven delovnega časa in tako naprej. Torej, kljub temu, da gre za dobra delovna mesta, imamo tudi tukaj še možnosti, da jih izboljšamo. Pa še en primer, tako malo manj smooth running jobs, pet od sedmih kazalnikov je bilo dobrih, dva pa vseeno nista bila namreč eh, manj veščin se uporablja pri teh delih in eh, tudi zaslužek je nižji. Torej, nasplošno gledano so to dobra delovna mesta, ampak vseeno jih lahko izboljšamo ko si zadavamo prioritete, na kaj naj se najprej osredotočimo, potem seveda bi rekla, da je potrebno pogledati najprej profile delovnih mest, ki smo jih identificirali kot problematične, tiste, ki imajo veliko oranžnih stolpcev, ki nimajo niti enega modrega stolpca, kar pomeni, da je potrebno izboljšati delovna mesta na vseh področjih. Ali pa moramo pripraviti politike dela, trga dela, ki pomagajo ljudem, da zapustijo te nekakovostne službe. V tem profilu delovnih mest eh, je zelo veliko ljudi, ki delajo s pogodbo za začasni, torej za začasno pogodbo. In prav zato je to lahko tudi dobra novica, namreč na tak način lahko pomagamo ljudem, da pridobijo bolj kakovostna delovna mesta, bolj kakovostno zaposlitev ampak v vsakem primeru tukaj potrebujemo politične ukrepe. Drugo sporočilo, ki ga želim podati, pa je naslednje. Če si ogledamo kakovost delovnih mest v podrobnostih in če si tukaj eh, ogledamo teh sedem različnih aspektov in kazalnikov, potem vidimo, da imamo tukaj veliko dobrih izhodišč za izboljšave. Seveda pa to pomeni, da tukaj ni eh, nobene čudežne rešitve, da se pritisne na gumbek in bo kar naenkrat vse dobro. Ne. Res pa je, da se da veliko stvari izboljšati, kar se tiče delovnega časa, varstva pri delu, zdravja na delovnem mestu in tako naprej. Veliko področji je, ki se je lahko izboljša in eh, po mojem so to dobre novice na splošno gledano. Uh, Hvala lepa. Marita, besedo bi dal še enkrat tebi. Barbara je razlagala o segmentu oseb, ki imajo slaba delovna mesta. Danes zjutraj smo slišali primerjavo med temi delovnimi mesti in drugimi, pa seveda tudi v povezavi z tem, kdo potem glasuje naprimer, na referendumu za Brexit, za podobne politike. Torej, kaj bi bilo po tvojem mnenju potrebno tukaj izboljšati? Najlepša hvala. Ja, seveda bo potrebno spremeniti stvari in jih izboljšati. Danes zjutraj smo sestanek začeli relativno slabovoljno. Govorili smo o tem, da je veliko ljudi jeznih. Veliko ljudem se zdi in pogosto imajo tudi prav, da nikomor ni mar za njih, da nikomor ni mar, kakšna je kakovost njihovega življenja, kakovost njihovega delovnega mesta in tako naprej. Ustvarjamo sisteme in pogoje. V katerih eh, se ljudje znajdejo v okoliščinah, ko se borijo drug proti drugemu, namesto da bi se skupaj borili za boljše pogoje. Vedno znova govorimo o socialnem dumpingu, pa o tem, da potrebujemo direktivo za napotitev delavcev, ki bi bila učinkovita, tako da ne bo konkurenčnosti med državami članicami, med eh, državljani, zato da ne bo vse nižjih in nižjih plač v tveganih okoliščinah. Torej, da ne bo teh eh, nizkokakovostnih zaposlitev ne smemo tekmovati med seboj, tekmovati moramo z preostankom sveta, ampak to lahko storimo samo, če bomo zelo dobri pri tem, kar počnemo. Če se bomo bojevali, če poenostavim, med seboj, med eh, državami na severozahodu in državami na jugu ali na vzhodu, potem to ne bo delovalo. Tisti, ki ste že vse dan tukaj, se spomnite prispevka gospoda Pirinskega, ki prihaja iz enake politične skupine kot jaz. Povedal je, da v bistvu proizvajamo zelo izobražene ljudi v vzhodni Evropi in potem te visoko izobražene ljudi izvozimo nekako na zahod Evrope kjer bodo imeli boljšo plačo, boljše življenjske standarde in tako naprej. Istočasno pa tudi obstaja veliko število ljudi, ki so pripravljeni poprijeti za katerokoli delo za zelo nizko plačo, samo da bi dobili službo. In tukaj imamo enako gibanje iz vzhoda proti zahodu Evrope. Če ne bomo našli nekega drugega načina, kako najti boljše ravnotežje, se bo ta konflikt prevesil v nekakšno situacijo, kot jo imajo v Ameriki z Donaldom Trumpom, samo da bo to kar naenkrat v Evropi. Tudi mi nismo varni pred. Uh, nevarnimi konflikti, ki se lahko unamejo med ljudmi pred sovraštvom in podobnim. Razumeti moramo, kakšen je pomen dejstev, ki jih sedaj vidivamo. Pomagati moramo izobraženim ljudem, da ostanejo v svoji državi in preprečiti moramo tekmovanja, med državami. Preprečiti moramo rasizem in eh, sovražni govor v državah. Predvsem, naprimer, ko v zahodnih državah ljudje vidijo, da vse več ljudi iz vzhodnih delov Evrope prihaja sem in potem ti ljudje prevzemajo njihova delovna mesta za nižjo plačo. Tako vsaj oni to vidijo. Potrebujemo večino v Evropskem parlamentu, pa tudi potem na nacionalnih ravnih. Sprejeli bomo direktivo o napotenih delavcih, ampak potem potrebujemo tudi zakonodajo in politike za to, da bodo izobraženi ljudje iz vzhodne Evrope imeli druge priložnosti. Države namreč plačujejo za njihovo izobraževanje, potem pa ti mladi odidejo. Torej potrebujemo boljše ravnovesje. V Evropi namreč obstaja na milijone ljudi, ki imajo občutek, da jih nihče ne opazi, nihče, ki bi poskrbel za njih, ki bi jim pomagal. Nihče ne poskuša eh, ustvariti Evrope, ki bi delovala. In prav to lahko privede do grozljivih rezultatov. Mislim, da je bil rezultat eh, volitev v ZDA strašljiv in eh, lahko postane še huje. Torej, naj omenim samo nekaj stvari, ki jih imamo trenutno na dnevnem redu v odboru za zaposlovanje. Imamo direktivo o napotenih delavcih, direktivo o kancerogenih snovih, govorimo tudi o tem, da nekatere države na vzhodu Evrope ne morejo izvajati enakega pritiska na podjetja, ko gre za spoštovanje okoljskih standardov, naprimer. Zakaj? Zato, ker eh, ne delujejo v enako privilegiranem gospodarskem kontekstu kot podjetja na Zahodu. Torej, potrebujemo boljše ravnovesje. Če nam to ne bo uspelo, bomo imeli vse več eh, nizko kvalificiranih delovnih mest, poleg tega pa bomo imeli več in več jeznih državljanov. Jezni bodo tisti, ki ne bodo prišli na trg dela, ki ne bodo našli zaposlitve, pa tudi tisti, ki delajo v slabih pogojih. Hvala lepa, Marita. Morda lahko komentiraš še kasneje po vprašanjih. Tako sedaj pa bi dal besedo še enkrat eh, kolegu poleg mene. Tom, tudi v EMKO imate sistem, ki meri kakovost eh, delovnih mest. Lahko morda to malce pojasniš imate kakšne eh, skupne rezultate, kako to deluje vaš sistem? Um, we, we indeed... Najlepša hvala. Ja, tudi naš eh, odbor ima dolgo tradicijo raziskav glede kakovosti zaposlitev. Leta 2001 je komisija pripravila predlog glede kakovosti dela in takrat je naš odbor pripravil kriterije in indikatorje glede teh pogojev. Svet ministrov pa je to tudi sprejel. Pomemben mejnik je bil tudi to, da smo bili mi prvi mednarodni organ, ki je sprejel tak seznam. Od takrat se je veliko stvari spremenilo in mnogo mednarodnih organizacij je začelo delovati eh, in raziskovati na tem področju, kar je zelo spodbudno. V letih 2013 in 2014 smo posodobili ta seznam kazalnikov in seveda nam je pomagal tudi eh, pomagalo nam je tudi poročilo Eurofonda, takrat je bilo to peto poročilo o pogojih dela in informacije, ki smo jih prijeli iz OECD-a. Mnogi izmed teh indikatorjev, ki so povzeti iz eh, raziskave, so povezani z našim analitičnim delom. Namreč želimo, da je evropski semester utemeljen na dokazih. To je zapisano tudi v eh, poročilu o uspešnosti, ki ga letno pripravimo. Svet Epsko ga je potrdil prejšnji mesec. Po tej šesti raziskavi bomo tudi mi posodobili številke in podatke v eh, našem dokumentu in eh, z veseljem bomo sprejeli informacije. Torej, raziskava, ki smo jo prejeli, um, bo povzročila, da bomo dodatno analizirali te podatke in to bo gotovo poglobilo naše razumevanje tega področja. Nekateri politični zaključki, do katerih smo prišli v zadnjem času, so gotovo povezani tudi z stebrom za socialne pravice mislim, da komisija na začetku ni dovolj upoštevala razlik med spoloma in to je nekaj, kar bomo še naprej obravnavali. Namreč eh, trg dela v Evropi žal ni enakopraven, kot bi si mi tega želeli. Različna delovna mesta imamo, različne pogodbe, prehodnost med njimi in tako naprej tudi tisti, ki so sodelovali v raziskavi, se niso mogli vedno identificirati, kaj so ali so zaposleni, so samo zaposleni. Težko je bilo to včasih videti. In to je seveda povezano z razpravo, ki se ji ne moremo izogniti, namreč. Eh, socialni stebr mora gledati v prihodnost, razmišljati o tem, kakšna bo prihodnost. Ni dovolj, da rešujemo težave iz preteklosti. Soočiti se moramo tudi za izzivi, ki jih bomo dočakali v prihodnosti oziroma s katerimi se soočamo sedaj. Bolj raznoliki odnosi pri zaposlovanju so gotovo eden izmed teh izzivov, kot je bilo omenjeno tudi danes. Nekaj, o čemer danes nismo toliko govorili, pa so menedžerske prakse. Namreč to, kar podjetja počnejo, je zelo pomembno za dobrobit delavcev in zaposlenih. Pomembno je tudi za trg dela nasplošno. In ja, tudi to je na nek način izziv. Mi kot oblikovalci politik včasih ne razumemo, ne, ne ugotovimo pravočasno, kaj lahko mi kot eh, Evropska komisija, kot vlada storimo, da izboljšamo menedžerske prakse, da se torej prilagodimo tem novim razvojem. Poročilo vsekakor potrjuje izzive, ki smo jih mi prepoznali in eh, gotovo bo zanimivo dobiti tudi ta mednarodni aspekt, to primerjavo med državami. Mi v Evropi smo zelo dejavni na tem področju, težko pa se primerjamo z drugimi. In potem morda pripravimo napačne politične zaključke, prav zato se že zelo veselim teh podatkov, ko bodo torej raziskavo razširili tudi na druge dele sveta. Ja, kar se tiče uh, kakovosti delovnih mest, ali smo tukaj dovolj dejavni. Ja, mislim, da je to jasen politični cilj v vseh zadevnih političnih dokumentih je to postavljeno na enako raven kot zahteva za več delovnih mest. Če si ogledate dokument komisije, ki je bil objavljen včeraj, pa tudi eh, ta dokument bo potrebno ponovno analizirati v luči poročila, ki smo ga danes dobili, no, ampak jasno je zapisano, da potrebujemo to. Kakorkoli že, to ni bilo nikoli preneseno v kvantitativne cilje, kot naprimer 75-stotna stopnja zaposlenosti. Ampak, če ste si pogledali poročilo, če ste prisluhnili predstavitvam, potem vidite, da nimamo samo ene številke, enega indikatorja, ki bi lahko odražal celotno stanje. Ne, gre za večdimenzijsko zadevo in težko bi bilo povzeti to z eno številko. To bi bilo v bistvu napačno. Nimamo ene številke, ki velja za različne skupine na trgu dela. Kot je Barbara povedala, obstajajo različni profili zaposlenih, ki eh, zahtevajo posamezne pristope. Vsaka dimenzija ima svoje eh, kazalnike, svoje aspekte in narobe bi bilo, da bi to kar tako skupaj povzeli. tega, da ni neke numerične, nekega numeričnega cilja, pa je nekaj, o čemer moramo razmisliti. Hvala. Hvala lepa, gospod Skarpeta najprej. Lahko razložite malo več o smernicah, ki jih OECD razvija za nadzor kakovosti, o katerih ste razmišljali in kako bodo delovali. Hvala lepa. Mislim, da ne morem smiselno sodelovati v razpravi, kdo je lasnik te študije. Vendar pa sem zelo zadovoljen uporabnik te študije in z Euro, Eurofoundom imamo zelo dobro sodelovanje. Želimo pa napredovati, kako bi lahko to razširili tudi na države izven EU. Naj začnem z dobro novico, kot Manuela dobro ve, so države G20 se začele pogovarjati o kakovosti delovnih mest. Izjava 2015, ali so kakovost je pomembna, to je gonilo za posameznike in za družbo. Vas je zito očitno, vendar pa, kaj želim povedati? Razprava traja že kar nekaj časa. V Eurofoundu, pri komisiji, OECD, vendar pa pogosto je bilo to omejeno samo na tiste, ki so dejavni na področju trga delovne sile, ministrstva in tako dalje. Sedaj pa smo to dvignili na raven voditeljev. In dejstvo, da je to jasno omenjeno v izjavi G20, ne samo ministrov, temveč voditeljev, kasneje bom te spregovoril, je to pomemben korak. Sedaj pa Herman se bo malo odmaknil od tega in se navezal na nekaj, kar je bilo prej povedano. Ne vidimo samo poslabšanja kakovosti delovnih mest, temveč tudi zaskrbljenost, da bi se to lahko razširilo. Prej je to prizadevalo tiste, ki so slabše zaslužili, sedaj se to pomika proti sredini. Mi, liberalni ekonomisti, pravimo, da se bo izvotlila sredina, kar se tiče razvoja delovnih mest. To se dogaja posod po celotnem spektru. To izvotljenje sredine pa bo prizadelo povpreče. Povprečna delovna mesta. In razlog, ne želim preveč spekulirati o tem, zakaj je to zaskrbljujoče tudi za voditelje, je, da če seveda se to začne kazati na srednjih plačah, srednjih zaposlenih, potem je to pomembno tudi za voditelja, ker to pomeni, da izgubijo voljivce. No, toliko o tem. Zdaj pa gremo naprej. Ja, delo Eurofounda. Ila in Združenih narodov, Komisija za Evropo je zelo pomembna na tem področju. Kaj smo storili v OECD? Mislim, da je ključnega pomena. To je način, kako delujemo v OECD, da skušamo imeti kazalnike, ki so primerljivi prek držav in potem, koliko se le da, lahko to povežemo s politikami in institucijami. Taka je v bistvu naša filozofija, ko razvijamo ta okvir za kakovost delovnih mest. V ILO smo dobro sodelovali in to pomeni, da imamo ta okvir, glede katerega smo se posvetovali z vami, Eurofondom, EMCOM, veliko strokovnjakov v tej dvorani, je bil sprejet za nekaj 20 kot način, da se ogledamo, kako se razvija trg delovne sile. Pri ministr G20 hm, so to sprejeli kot način za promocijo teh boljših delovnih mest. Torej, kaj počnejo smernice OECD? Tri glavne razsežnosti so. Najprej, kakovost zaslužkov. Tukaj ne govorimo samo o ravni, seveda to je zelo pomemben element, kot je dejala Manuela, temveč tudi razdelitev zaslužkov. To je tudi pomembno, koliko menijo, da so ljudje zadovoljni z vključitvijo na trg delovne sile. In potem tveganje izgube delovnega mesta, pa tudi podpora za plače tisti, ki izgubijo delovno mesto, koliko dobijo. In potem na koncu kakovost delovnega okolja. Tukaj skušamo pri vseh teh kazalnikih uporabljati posamezne izide in objektivne ukrepe, ne samo subjektivne. Za kakovost delovnega okolja smo si ogledali vsega, potrebo, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni in kako jim to uspeva. Če so ti kazalniki nizki, potem je delovno mesto nekakovostno. Dobro, to je zdaj vse že uvedeno, vendar pa več kot to. Veliko naših revizijah smo kakovost delovnih mest uporabili za to, da skušamo ugotoviti, Kaj lahko storimo na nacionalnih ravneh? In potem tri, tri razsežnosti, torej distribucija, zaslužek, varnost, trg, delovne sile. To počnemo že dolgo, morda pa je najpomembnejša razsežnost, to je tudi v tej študiji, kakovost delovnega okolja. Spet v skladu s pristopom. Naj pa se vrnem na točko Toma. Kakovost delovnega okolja je ključnega pomena za posameznike. Kakovostno delovno okolje je dobro za produktivnost. Skušamo ugotoviti, katere strategije so najboljše, katere podjetja to uporabljajo in kako podjetja potem imajo boljše pogoje dela za zaposlene, temveč so potem tudi boljše, kar se tiče produktivnosti in srednjeročnega potencijala za rast. Torej, po naših analizah je kakovost delovnega okolja zelo pomembna. Ne gre samo za posameznika, gre tudi za makroekonomski učinek. Prej ste govorili o smernicah. Da, to študijo imamo vsakih pet let. To velja samo za evropske države. In morda bi to razširili, ilo to že počne, v sodelovanju z Eurofoundom. Potrebujemo pa tudi večjo pogostost. Kaj počnemo s temi smernicami? S koliki statističnem modelku? Skušamo ugotoviti, kateri so tisti ključni elementi v tej študiji in bi jih lahko potem prenesli v druge posveče študije, tako da bi lahko imeli več informacij za to, kako se razvija trg delovne sile. To je naš prispevek statističnimi uradi, ne samo evropskih držav, tam med vsemi državami OECD in še prek tega, kajti veliko ekonomij sodeluje z nami. Smo že tam ne, ponujamo jim različne možnosti. Prva, razširjen model raziskav, ki zajema ključen niz, kako izboljšati kakovost delovnega okolja. Potem drugi, manj ambiciozen, ima ključno spremenilko, ki jo že imamo, potem še najmanj ambiciozno, pa najbolj lahko izvedljiv, je ključni, jedrski model, ki skuša pokazati, kako se razvija trg delovne sile in kakovost delovnega okolja ker sedaj že govorimo o tem in voditelji pozorni na to, potem sedaj bolj merimo napredek na tem področju in moramo imeti podatke bolj pogosto, ne samo vsakih pet let. To so izzivi in to skušamo storiti, to je naš prispevek. Hvala. Eh. Hvala lepa. Tako, sedaj pa na ilo iz OECD globalno. Manuela, morda lahko poveste, zakaj so delovni pogoji pomembni za ILO in nekaj, kar je bilo anekdotično. da se uporablja to tudi v državah, kot je Tanzanija. Ljudje so bili osupni. Zakaj? Zakaj ste to uporabili? In tudi, kako bi to lahko uporabili politično? Prosim. Preden se lotim tega vprašanja, bi želela dodati k temu, kar je Stefano dejal. Res je. Čeprav se kakovost delovnih mest slabša posod po svetu, je to pomembno vprašanje ne samo v EU, temveč tudi globalno gledano G20. V ILU e tudi. Mislim pa, da ne smemo pozabiti, da imamo agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki zelo veliko pomena namenja potrebi po izboljšanju vključujoče rasti produktivnim, dostojanstvenim delom. Pomembno je, še posebno zdaj, ko skušamo razširiti obseg študije o evropskih delovnih pogojih na druge dele sveta. Obstaja pripravljenost, da bi sedaj imeli enake pogoje za vse. In sedaj priznavamo, da je kakovost na delovnem mestu ključna za vključujoče družbe. In to je podporo vsem drugim organizacijam. Potem pa naj spostavim še pomen empiričnih dokazov za dejstvo, da je dobra kakovost delovnih mest dobra za produktivnost. To je ključnega pomena. Mislim, da je to, kar jasno, zelo pomembno je, da pa to tudi dokažemo. Naj se navežem na prizadevanja v ILU, da bi dokumentirali in ocenili, kakšen je odnos med izboljšavo delovnih pogojev in produktivnostjo. Vprašanje, ki je zelo polarizirano, je, ali je izboljšava produktivnosti odvisna tudi od izboljšanja delovnih pogojev. Ali pa, kot so pravili drugi, da če investiramo v boljše delovne pogoje, bi dejansko izboljšali produktivnost. In skušali smo globalno gledano v bavni verigi proizvodne industrije ugotoviti, kaj se dogaja. Naprimer, šlo je za proizvajanje oblačil za ameriški trg. Ilo, v zadnjih desetih letih dela na tem področju, želimo izboljšati izpolnevanje trga dela, načel tega in izboljšanje delovnih pogojev. In res, dokaz je jasen, zelo jasna vzročna povezava je med izboljšavo delovnih pogojev in produktivnostjo. zakaj je kakovost dela pomembna in kako se skušamo tega lotiti tudi v državah, kjer strukture trga dela imajo zelo veliko ne uradno zaposlenih in je zato torej manj apetita za zapletene analize ali razumevanja delovnih pogojev. To deluje, moram reči, in to bolje deluje v srednje razvitih državah in v slabše razvitih državah. To so tiste države, ki so pred krizo, pred krizo sorovin, videle kar precej izboljšav, kar se tiče ustvarjanja delovnih mest in so tudi uspeli zmanjšati neenakosti, ko so torej investirali v institucije za trg delovne sile. Naprimer, Kitajska je bila je bila tak primer, Brazilija pa tudi Argentina. Pred upočasnitvijo resni v zadnjih letih. Torej, razmere so se izboljševane, želeli smo ukrepiti institucije za trg dela, za zmanjšanje neenakosti, pa ne samo zato, tudi zato, da bi ustvarili povpraševanje nacionalno, domače in da se ne bi zanašali samo na strokovnjake. Hvala lepa. Hvala lepa vsem udeležencem v mizu, sedaj pa imate možnost vi v dvorani za vprašanja. Prosim, gospod. Uh, uh, Najprej uh, uh, tri vprašanja. Hvala, sem raziskovalec. Eh, raziskujem pa delo in varnost pri delu na Univerzi v Bordoju. Raziskava Eurofounda mm, sodi v okvir skupnosti. Ko gre za delo, imamo direktivo na tem področju. Eh, torej imamo direktivo pa tudi uredbe o varnosti in zdravju pri delu, o boju proti diskriminaciji, o uh, enakosti med moškimi in ženskami. No, in uh, ta besedila skupnosti je treba prenesti uh, v državno zakonodajo in izvajati to v duhu, ki ga ta besedila izražajo. Ali bomo potrebovali novo besedilo? To vprašanje se je že zastavilo, mogoče ne. Uh, Eh, nekaj je zanimivih besedil, ki so tudi zelo aktualna, eh, pa jih je treba še v celoti začeti izvajati. Eh, moramo se vprašati o učinkovitosti teh besedil in te zakonodaje. Torej, veliko zanimivega že obstaja. In kar se tiče raziskave, naj povem naslednje. Na akterje bi morali bolj vključiti in spremeniti paradigmo. Eh, torej več bi morali narediti za preventivo in ne šele eh, zdraviti posledic. Mogoče bi bilo možno tudi razmisliti o tem, kako uh, ustvariti neke povezave med ekonomsko logiko in zdravjem in varnostjo pri delu. Ali bi bilo možno tudi oblikovati uh, nov pristop oziroma novo definicijo gospodarstva, Eh, s tem, da bi upoštevali tudi vidik zdravja pri delu. Tako bi lahko obravnavali eh, v istem sklopu tako zdravje kot produktivnost. In vključiti bi morali organizacije za delo, ki eh, to že upoštevajo. Torej, treba bi bilo nekaj narediti za spremembo vzorcev vedenja, tako bi potem vsi nekaj pridobili. Um, No, toliko bi sam prispeval svojega eh, vidika raziskovalca. Um, še kdo? Kris? Kris uh, Demeser, Federation of Employees in Belgium. Kris Demeser iz Belgije. Bom direktor, kot običajno. sklepe, da od strateške politične ravni nimamo zapričovati kaj ničesar koristnega. Poslušali smo o študiji, kjer ljudje opisujejo, da imamo različne spremenljivke, ki so pomembne. Nekateri so notrni, vidiki delavcev, drugi zunani. Potem pa na koncu slišimo rešitev je zakonodaja. In potem večkrat slišimo, da ni rešitev za vse, potem pa vseeno slišimo, zakonodaja je potrebna. Primerljivi kazalniki. Od poznih 80-ih let govorimo o primerljivih kazalnikih na področjih, kjer so kazalniki opredeljeni in medljivi še vedno nimamo primerljivih kazalnikov. Kaj šele, da bi imeli kaj takega na tem področju. Tudi čez 20 let še ne bo ničesar, če bomo tako šli naprej. koncept brownout. Poznate to? Večinoma se to opazuje v institucijah, kjer so ljudje v zlatih kletkah. Fantastične plače, pa nesmiselna delovna mesta. To so inštitucije, tudi evropske, mednarodne. Morda bi morali delati na tem in se potem vrniti k nam, ko boste izboljšali kakovost delovnih mest teh ljudi. Mislim, da moramo delati na tej ravni z delavci, srednjim managementom, managementom in s pomočjo zunanjih strokovnjakov se ogledati kakovost delovnih mest, se ogledati osebne razmere zaposlenih in poskušati ustvariti pravo ravnovesje med njihovimi aspiracijami in možnostmi, ki jih imajo. Tako bi lahko razvijali svoje veščine in bili zaposljivi vse čas. To je moj sklep. Se strinjate s tem? Predvsej provokativno bomo zastavili to o mizju. Sedaj pa še tretje vprašanje. Okay, uh, thank you. Uh, I have a um, question, I mean a bit general. Nekoliko bolj splošno vprašanje, predvsem za gospodo Skarpeto, pa tudi za ostale. Ta je bil tisti, ki je rekel, da se kakovost delovnih mest slabša. Omenili ste tudi težavo začasnih delovnih mest in to je pomembno. Moje vprašanje pa se navezuje na to, kakšno je vaše mnenje glede prihodnosti, glede teh umestnih delovnih mest v kontekstu te ekonomije, ki jo imamo sedaj ki se hitro digitalizira. In to se dogaja v velikih delih družbe. Hvala. Najprej torej, Tom, glede spremembe paradigme, prosim. Hvala. To ni enostavno vprašanje. Vendar pa prvi del vprašanja v bistvu daje ta isto sporočilo zakonodaja, veliko krat razmišljamo o kakovosti na delovnem mestu, zdravje, varnost, vse to imamo, to moramo posodobiti. Ampak v bistvu zakonodaja je, ne smemo pričakovati preveč, še prav posebno, če jih bomo skušali spremeniti. Potrebno pa je ugotoviti, kakšen okvir politiki imamo in kaj in kako bomo kot EU storili za soočanje z nejasnostmi, s katerimi se soočamo. Digitalizacija, globalizacija, demografske spremembe, pa tudi predvsej negotovo, negotovo politično okolje, v katerem smo. Kako se soočiti s tem, kako ostati konkurenčni, istočasno pa ohraniti naš socialni model. To je bolj zanimiva razprava kot pa tista o zakonodaji in regulaciji. Ampak dobro, to slišite od nekoga, ki predseduje odboru, ki se ukvarja z velikimi politikami, ne pa zakonodajo. Seveda v parlamentu tega ne bi smeli povedati, ker se ukvarja zakonodajo. Morda je to povezava, In potem odgovor Krisu. Da. Če ne pričakujemo, da bodo sprem, tisti, ki sprejemajo rešitev, rešili težavo, ne. Potem pričakujemo, da bodo socialni partnerji to rešili. Potrebujemo regulativo, ni dovolj to, kar že imamo. Morda želi govoriti tudi Manuela. Prosim. Jasno je, da bi odgovor, ki bi temeljil samo na regulativi, bil nezadosten. Tu se vračam na to, kar je dejal Chris. Vendar pa regulativa je pomembna v smislu, da ponudi jasnost, katere so vodilne smernice, ki jih je potrebno upoštevati in da spodbujamo spremembe obnašanja, tako da bomo imeli boljše pogoje za delo. V veliko primerjih izjiv ni proizvajati nove regulative, bolj je izjiv, da se ustrezno izvaja. In tu se je potrebno pogledati, kakšno mešanico spodbud in sankcij bi dejansko potrebovali za dejansko izpolnjevanje zakonodaje. Primer, ki sem ga prej navajala, tega, kako je izboljšano izvajanje, pomenilo boljše delovne pogoje in večjo produktivnost, to je zahvaljujoč dejstvu, da so tista podjetja, ki so res napredovala na tem področju, dobila spodbudo v smislu dodatnega dostopa do določenih trgov. Seveda pa, in to je vprašanje, ki smo ga danes dopoledne že imeli, Mišel Sano je o tem govoril, glede na spremembe, ki se dogajajo pri naravi dela, pri pogoji za delo, ki se odmikajo od tradicionalnih zaposlitvenih odnosov. In to ustvarja kar nekaj izzivov tudi, kar se tiče zagotavljanja zaščite na socialnem področju. Zastavijo vprašanje, ali potrebujemo drugače predpise, ali ti predpisi zadoščajo. In mislim, da je to tisto vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. Kar se gre ekonomije delitve, kar se tiče ekonomije delitve, kar se tiče odvisnosti zaposlenih, tu je črta maja zelo, zelo nejasna včasih prihaja do odvisnosti, čeprav menijo, da niso. In seveda zato potrebujejo zaščito. Morda opredelitev zapustitvenih razmerij ni ustrezna zaradi sprememb, ki se dogajajo. In novi predpisi ja, so gotovo potrebni. Neposredno vprašanje za vas, kar se tiče teh umestnih skupin vendar pa seveda tudi vprašanje, ali potrebujemo več predpisov. Gospod Karpeta, mislim, da moramo biti zelo previdni. Izboljšati moramo kakovost delovnih mest in rešiti so predpisi. Morda potrebujemo drugačne, boljše, ustrezne predpise in to mora biti del razprave. Gre pa bolj za izvajanje obstoječe zakonodaje. Zato je vse, kar počnemo na tem področju, pri OECD, to, da si pogledamo rezultate na trgu dela za različne posameznike in skupine. Če si to pogledamo in če vidimo rezultate za posameznike, potem lahko razmislimo, ali je zakonodaja učinkovita, za koga da in kakšno politiko potrebujemo za to, da bi izboljšali položaj tistih, ki imajo slabo kakovost delovnih mest. Tako da bi bil previden. Hvala, hvala za vse to, za to, da ste spregovorili o širšem konceptu, ali bi naj spremenili naše cilje in funkcijo. Ali je naš glavni cilj povečevanje BDP-ja? To je tisto, kar skušamo doseči v OECD. Skušamo doseči vključujočo rast, ne samo rast. In kakovost delovnih mest je pomemben vidik te vključujoče rasti. Tukaj vključujemo zdravje, pa tudi dostop in kakovost izobraževanja. Veliko je zadev, ki so pomembne. Nismo še tam, kjer bi si želeli biti. G20 spet. Že drugič se G20 pogovarja o dejstvu, da želijo spodbujati in vključujočo rast. Nekaj dela v naši skupini pomaga pri premiku v to smer. Vprašanje Krisa. Da se ne veže na to, kar je bilo že rečeno. Da, veliko ukrepov bi moralo biti na delovnem mestu. Dialog med zaposlenimi in zaposlovalci je ključnega pomena. Vloga politike je pomembna, vendar pa ni zadostna. Če pa si pogledamo potem okvir delovnih mest, varnost, negotovost na delovnih mestih, to je torej tisto, kar smo dejali. Trebno je predvidevati možne strukturne spremembe, ki bi jih bilo možno izvesti in potem iti še le pri pomoči delovcem in podjetjem pri prepoznavanju izzivov, in soočanju na izzive strani zaposlenih. Pogosto se jim zdi to nemogoče in potem poiščejo novo delovno mesto. Potrebno se je ogledati politike, ki bi to omogočile. Veliko je dobrih primerov, kaj lahko politika stori, da izboljšamo delovne prakse, ki so zelo uspešne. Mislim, da je tu veliko, kar lahko postorimo. Potem pa prognoza. tukaj ne gre samo za neodvisne strokovnjake. To, da izvotlimo srednji razred, ima vpliv tudi na zaposlene in to se širi. In kakšni so izzivi? Izzivi so, da bi tisti, katerih delovno mesto se bo precej spremenilo, pridobili veščine, ki jih potrebujejo in ki bodo zahtevali drugačne funkcije, drugačne veščine, kaj bi torej lahko storili, na kratko. Premisliti moramo v naših politikah vseživljenjskega izobraževanja. Mislim, da nikjer nismo uspešni v EU, pa tudi druge ne. Moramo pa vzpostaviti sistem in zaposlovalci bodo morali odigrati ključno vlogo, da bodo usposabljali zaposlene za ekonomijo. In to je tisto, kar je potrebno. To bo potem delovalo. Strinjam pa se z Manuelom, Kar se tiče te nove ekonomije, pa je seveda vprašanje, kaj se storiti. Kaj je torej razumna raven predpisov? Gotovo lahko zagotovimo, da bomo pokrili večino tipov pogodb, ki jih imamo. In to je potem še en pomemben element. Glede na to, kar imamo v evropskih državah, to razširimo in potem skušamo prepoznati programe, ki bi bili bolj primerni. Po mojem, to je seveda osebno mnenje, moramo opremiti zaposlene same. Potrebno je zaščititi zaposlene, ne pa pogodb. Veliko zaposlenih bi imelo ali ima več služb, hkrati dve, tri. In potem, če ima zaposleni možnost usposabljanja in izbrati, kako se bo usposabljal, to bi bila tista prava pot naprej. Hvala. Še sam zaključim? Ne. Marita Uskok. Prostite, Barbara. Ja, morda bi našli najboljše rešitve na ravni podjetij, ko ugotovimo, katere so tiste prednosti, ki jih najbolje poznamo in katere so slabosti. Lahko se strinjati z vami, kaj ti, ta študija vam daje dokaze za to. Več kot tretjina zaposlenih dela v organizacijah z nizko udeležbo in ta vprašanja potem niso vaša, ne pogovarjajo se o tem, ne vključuje jih v organizacijska vprašanja. Po drugi strani pa tisti, ki vseeno dela v organizacijah z visoko udeležbo, kjer jih poprašajo po delovnih pogojih, to pomeni, da je blagostanje večje in tudi produktivnost večja. To potem pomaga podjetjem. To izhaja iz te študije. Če pa se gledamo študijo o evropskih podjetjih, lahko vidite enake rezultate. In tukaj govorimo o podjetjih, menedžerjih in veliko krat predstavnikih delavcev veliko, ker gre za posredno ali neposredno odrežbo delavcev, veliko prednost za zaposlene, pa tudi večjo ekonomsko učinkovitost podjetja. Torej, na nek način dokazi so, vprašanje pa je, ali tretjina podjetij z nizko odrežbo pomeni, da ni nobene oblike zastopanja zaposlenih. To je točka, kjer moramo začeti. In spet, enostavno se je strinjati, najbolje bi to lahko rešili na ravni podjetij. Še predvsej časa imamo, lahko se pogovorimo s Krisom, da bi imeli več predpisov za industrijske odnose v podjetjih, ki tega ni. Ampak dobro, to bomo uredili med Belgici. Še nekaj minut imamo za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 trg dela postaja veliko bolj diverzificiran, veliko je začasnih eh, pogodb, začasnih eh, delavcev. Težko vas razumemo, lahko govorite malo bolj v mikrofon in malo bolj počasi. E, torej, vprašanje o standardnih in nestandardnih oblikah dela. E, mislim, da je ta diferencijacija zelo pomembna. E, delovni trg postaja veliko bolj heterogen, veliko bolj diverzificiran. In sam se sprašujem, sprašujem o, o oceni Eurofonda, o teh začasnih oblikah eh, zaposlovanja. Eh, te oblike so veliko bolj prisotne v naši industriji kot v preteklosti. Eh, veliko je začasnih delovnih mest, pogodb. To prinaša večjo fleksibilnost. Hm to se je razvilo že v veliko državah in rad bi vprašal vse naše goste, kako je z varnostjo pri eh, teh novih oblikah dela. Eh, nam lahko poveste še kaj več o standardnih in nestandardnih oblikah eh, zaposlovanja. Mi smo pred kratkim izdali dokument o prihodnosti zaposlovanja v Evropi. To si lahko preberete na naši spletni strani. Govorimo tudi o tako imenovanem uh, eh, gig gospodarstvu, kjer je veliko fluktuacij in začasnih uh, ter nestandardnih uh, pogodb. Hvala. Sam sem tudi iz Zveze za uh, delavce v Franciji. Govorimo o kakovosti delovnih mest, danes že cel dan, ampak mislim, da to mogoče ni najboljši eh, pristop. Morali bi več govoriti o organizaciji dela. To je osrednjega pomena za nas. Torej, ali ima zaposleni besedo pri organizaciji dela. Organizacija in pa obvladovanje te organizacije strani delavcev znotraj nekega podjetja ali eh, obrata. Eh, koliko delavci lahko sodelujejo pri odločanju v podjetju? Nekaj sem tudi pogrešal. E, obstaja velik razkorak med tistimi, ki imajo dobre delovne pogoje in tistimi, ki imajo težavne delovne pogoje. In ta uh, razkorak je vse večji. Torej, to pomeni, da je večji tudi razkorak med tistimi, ki dobro živijo in tistimi, ki imajo slabe pogoje za življenje. Začasno delo. Eh, so vrata, eh, prek katerih smo prinesli prekarnost in to gre včasih v ekstreme. Malo sem presenečen, da imamo v Evropi eh, podjetja, kjer obstaja neprijavljeno delo, sam sem iz velikega francoskega podjetja. Mislim, da bi eh, morali preprečevati take prakse neprijavljenega dela. Lahko pa imamo tudi znotraj podjetja enega zaposlenega, ki dobiva vse eh, koristi, vsa nadomestila in eh, nekega drugega, ki nima nič. Mislim, da bi tukaj morali unesti ravnovesje uredbe na tem področju obstajajo več kot 20 let, eh, eh, se sam že eh, trudim za to in regulativa ne velja samo za majhna podjetja oziroma problemi niso samo pri majhnih podjetjih, tudi pri velikih so in velika podjetja ne znajo vedno in ne izpolnjujejo vedno te zakonodaje. And that's usually it. Barbara, kaj si prej povedala o eh, nizkokakovostnih delovnih mestih, ali je bila to napaka ali ne? Ne, mislim, da nisem tega rekla. Status zaposlovanja je pomemben pri delovnih pogojih in pri kakovosti zaposlovanja. To lahko vidimo, na eni strani imamo samo zaposlene, eh, včasih imajo ti potem še druge zaposlene ali pa zaposleni v podjetjih, ti imajo ponavadi boljše eh, rezultate kot eh, tisti, ki so samo zaposleni brez zaposlenih ali pa eh, ki imajo začasne pogodbe. Naslednje leto bomo začeli sekundarno analizo o tej povezavi med statusom zaposlitve in delovnimi pogoji. Mislim, da si to področje zasluži temeljitejše analize tako bomo lahko videli, katere oblike nestandardnega zaposlovanja obstajajo in kaj to pomeni za delovne pogoje. Potrebujemo bolj diferenciran pristop do tega vprašanja in to bomo skušali eh, tudi zagotoviti. Tom, hvala. To razlikovanje med standardnim in nestandardnim delom eh, ni vedno koristno meje eh, so vedno bolj zabrisane eh, in mislim, da bi se, kot je rekel Stefano, morali bolj osredotočati na ljudi, ne toliko na, na pogodbe in na eh, različne oblike dela. Nekaj dobrih delovnih mest prek agencij tudi eh, delovna mesta za napotene delavce so eh, pogosto dobra, mogoče bi jih tudi pri Eurofoundu lahko uporabili. Ne smemo pozabiti na vse te nijanse in ne smemo ljudi eh, umeščati v kategorije glede na njihove pogodbe oziroma tip delovnega mesta. Mislim, da moramo proučiti same pogoje dela in ne toliko kategorije, eh, upravne kategorije, ki smo jih uporabljali eh, kar nekaj let. No, še nekaj v globalni perspektivi. Hvala, sama se pa ne strinjam, če mi dovolite. Ne strinjam se s tem, da ta dvostranski pristop oziroma definicija ni relevantna. Eh, ko gre za standardne in nestandardne oblike zaposlitev. Tukaj gre za različne eh, pogodbene aranžmaje. Govorili ste, da je tega vse več, eh, zato ker se tudi proizvodna spreminja, delo podjetij se spreminja. Istočasno pa ne smemo pozabiti, da industrializirane države torej v industrializiranih državah in v Evropi 70 odstotkov tistih, ki so zaposleni, imajo eh, pogodbe za nedoločen čas. To je tisto standardno delo. Eh, vse več pa je tudi nestandardnih oblik, to je res. In to je pomembno vprašanje to zadevo moramo tudi bolje spremljati. Pa še nekaj se mi zdi pomembno osvetliti. Ne gre nujno za to, da vse oblike nestandardnega dela predstavljajo nekaj slabega. Ne smemo jih vedno povezovati s slabimi, izzivi, iz, s slabimi izidi. E, mislim, da so nestandardne oblike dela obstajale že v preteklosti. E, skoraj skozi celotno zgodovino smo jih imeli, naprimer sezonsko delo in tako naprej. In to bo vedno obstajalo, eh, vedno bomo eh, v določenih obdobjih potrebovali več delavcev in jih bomo takrat najeli. Eh, te nestandardne oblike so torej tudi potrebne, včasih se uporabljajo z zakonitimi razlogi, legitimnimi razlogi in je to področje tudi dobro urejeno, to pozdravljamo, se pa nestandardne oblike zaposlitev tudi zlorabljajo in sicer za namene uh, drugačne od tistih, zaradi katerih je bilo to uh, vzpostavljeno. 70 odstotkov uh, delovne sile je v nekaterih podjetjih na nestandardnih oblikah. Tukaj se pa res lahko vprašamo, kako vzdržno bo to podjetje in kako trajnostna so ta delovna mesta. Moramo pa videti tudi uh, same prehode. Vstop na trg dela, uh, vključevanje v nestandardne oblike dela. Zanima nas, kako to ogrozi vaše priložnosti, da eh, potem kasneje dobite delovno mesto z, z boljšimi delovnimi izgledi. Mislim, da so ta vprašanja tudi pomembna. Hvala. No, s tem zadnjim odgovorom bi se zahvalil vsem sodelujočim pri tej razpravi. Hvala za vašo aktivno udeležbo. Zdaj pa bomo slišali še zaključne besede. Hvala. all uh, as the deputy director you are pozdravljeni eh, no sama sem uh, namestnica direktorja vedno smo namestniki pod pritiskom uh, in zelo kratko bom to vam lahko zagotovim uh, delovni pogoji so uh, visoko na dnevnem redu uh, pri komisiji, pri socialnih partnerjih na nacionalni in globalni ravni. Stefano je rekel, da bi morali take raziskave izvajati pogosteje. Mi jih izvajamo vsakih pet let. Mi smo majhna agencija, zato ne moremo ničesar obljubiti v tem pogledu. Lahko pa obljubimo naslednje. Eh, naši kolegi Anjes, Martin in drugi eh, se trudijo za to, povezujejo se z OECD, z ILO in drugimi organizacijami, povezujejo pa se tudi z nacionalnimi državnimi statističnimi uradi in eh, z tistimi, ki zagotavljajo statistike. Mislim, da bi se morali vsi skupaj bolje povezovati. Tukaj je še veliko prostora za izboljšave in razvoj. Jasno je bilo tudi povedano, da v Evropi ni jasnih trendov. Trenutno se osredotočamo na 28 držav članic. Konvergenca in divergenca obstajata istočasno. Hkrati pa ste nas vi tudi pozvali, naj eh, gremo še globje. Nek podatek je bil, da 85 odstotkov zaposlenih izraža zadovoljstvo eh, s svojim delovnim mestom. Sama sem bila presenečena. Eh, ti so bili zelo zadovoljni ali zadovoljni. In eh, samo 20 odstotkov eh, delavcev v Nemčiji naj bi imelo slaba delovna mesta, nekakovostna delovna mesta. Mi moramo več narediti tudi zato, da raziščemo neenakosti. Potem delovna mesta pod pritiskom, slaba delovna mesta. To moramo bolje raziskati. Prišlo pa je tudi do izboljšav, naprimer pri kakovosti delovnih mest. Če pogledamo vse kazalnike skupaj, vidimo, da je sporočilo pozitivno. E, slabo kakovostna delovna mesta in delovna mesta pod pritiskom pa so tudi še zelo prisotna in to moramo tudi bolje raziskati. E, nekaj e, skupin delovnih mest bo, kjer bomo izvajali nadaljne raziskave. Usredotočili eh, se bomo na eh, enakost med spoloma oziroma na razlike na tem področju. Želimo si, da bi oba spola bila enakovredno zastopana na trgu dela in da bi moški in ženske imeli enako možnost izbire. Usredotočili pa se bomo tudi na raven držav članic. Eh, tukaj bomo šli tudi Eh, bolj v podrobnosti, pogledali bomo različne nabore podatkov. Mislim, da je Marita eh, tukaj z mesta podpredsednice rekla, da heterogenost in eh, diversifikacija obstajata tudi na regionalni ravni. Generalni direktor organizacije ILO je tudi to poudaril. Eh, tako v Evropi kot eh, ZDA se širi populizem in to je posledica tega, da mi ne zagotavljamo rezultatov za ljudi. Moramo eh, povezati socialno področje, področje varnosti in fleksi varnosti z gospodarskim področjem. Mišel Servos, naš generalni direktor, je to tudi dobro povedal, to je na agendi te zadeve obravnavamo v okviru stebra za, socialno, za socialne pravice. Kot sem rekla, bomo analizirali eh, še podrobnosti, eh, zdaj že eh, prispevamo podatke za socialni stebr in sicer so to podatke, ki izhajajo iz dokazov. Leta 2017 in 2018 bomo povabili tudi akademike, strokovnjake, Eh, gospod Fejgen eh, in drugi, eh, bodo prišli in prispevali k analizam naših podatkov. Mi sami ne moramo vsega storiti. Bomo pa združili moči z organizacijo ILO in bomo podatke primerjali tudi z deli Kitajske, Južno Korejo, ZDA in morda tudi z Latinsko Ameriko. Potem se bomo lotili tudi podrobnosti, ko gre za zaposlene eh, iz različnih starostnih skupin. To je bilo tudi v zadnjem panelu izpostavljeno. Analizirali bomo njihove delovne pogoje in pa vključenost eh, delodajalcev, eh, potem razvoj usposobljenosti, razvoj veščin, izobraževanje. To je tudi pomembno. Tukaj moramo povezati raven gospodarstva in pa strateško raven. Potem eh, zdravje in varnost pri delu. Eh, kolegica danes je to že predstavila. Dve agenciji obstajata, ki se ukvarjata s tem. Izvedli bomo tudi analizo in to je omenila Barbara, ko gre za eh, status zaposlovanja, zaposlitve in pa delovne pogoje, kakšna je tukaj korelacija, kakšni so odnosi in kaj se lahko iz tega naučimo. Eh, Garit je eh, pa rekla danes, da imamo eh, nek konceptualni okvir. Izvedli bomo študijo izvedljivosti leta 2017, da bi ugotovili, ali obstajajo kazalniki, ki jih lahko uporabimo za to, da bomo bolje merili Eh, kakovost delovnih mest in pa zadovoljstvo z delovnimi mesti. Tudi na tem področju bodo z nami sodelovali strokovnjaki, ki jih bomo povabili. Leta 2018 si bomo pogledali različne nabore podatkov. Imamo raziskavo o eh, delovnih pogojih, potem raziskavo o kakovosti življenja, zdaj pa izvajamo tudi terensko delo. Glede eh, raziskave o kakovosti življenja državljanov ta se osredotoča na državljane na splošno, um, raziskava, ki smo jo danes predstavili, pa na zaposlene. Skušali bomo povezati vse te izzive, uh, tako ko gre za zaposlene, kot za nezaposlene. Upam, da bomo na ta način zagotovili boljši upogled v eh, to problematiko. Za leto 2018 načrtujemo še Eh, raziskavo o vlogi motivacije za to, da delavci ostanejo dlje na eh, istem delovnem mestu. Tukaj bomo tudi potrebovali podatke. Eh, daljše delovno življenje, daljša delovna doba je tudi pomembno področje in zagotoviti moramo, da bodo lahko politiki uporabili potem izsledke teh naših raziskav naš okvir, eh, kot se je pokazalo danes, je tudi zelo primeren za uporabo eh, v političnih institucijah. Naši podatki so na spletu. Danes smo te podatke tudi predstavili, zjutraj tega še ni bilo na spletu, zdaj pa so. V UK Data Archives je to tudi eh, prisotno in vsi, eh, še posebej pa akademiki, so povabljeni, da to uporabijo. Želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu in vsem sodelujočim. Za naslednjič pa bi prosila, da bi eh, nam zagotovili tudi malo kave. To je tudi pomembno za usklajevanje poklicnega in eh, zasebnega življenja. Zahvaljujem se vsem gostom, vsem govorcem, še posebej svojim kolegom, ki so upravili odlično delo. Hvala vsem, da ste organizirali ta res eh, pomemben dogodek. Upam, da nisem nikogar pozabila. In upam, Upam, da boste imeli še lep večer. Zahvaljujem pa se tudi tolmačem za dobro tolmačenje, ki smo ga v veliki meri uporabljali. Nice lep večer vam želim in se kmalo spet vidimo. Hvala. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoonist. Matthew. Pozabila sem Matthewa, ki je naš uh, risar, naš ilustrator. Eh, danes je tekom dneva eh, narisal veliko slik, ki jih bomo tudi naložili na našo spletno stran.